Dear colleagues, it is uh, time to start. We have Dragi kolegi, čas je, da začnemo. Uh, komisar je danes z nami. Začeli pa bomo s prvo točko na dnevnem redu, to je sprejetje dnevnega reda. Če ni nikakršnih pomislekov, predlagam, da dnevni red sprejmemo brez sprememb. To je sporočila predsednika. Danes imamo tlmačenje v 20 jezikih. Vse dokumente pa imate na, vost, imate na voljo elektronsko. Ta sestanek pa bo tudi prenašan po internetu. Gremo naprej s tretjo točko na dnevnem redu, izmenjava mnen s komisarjem Andrew Kajtesem. Komisar za zdravje in uh, varnost hrane, to je del strukturiranega dialoga. Dobrodošli, spoštovani gospod komisar na našem odboru za okolje. Današnjo izmenjavo mnen imamo v okviru strukturiranega dialoga med komisijo in Evropskim parlamentom in zanima nas, kako izvajate delovni program za leto 2016, prav tako pa nas zanima, kakšne so vaše prioritete po letu 2016. Zanimivo bi bilo, bi bilo tudi slišati, tudi kakšni so vaši nameni glede protimikrobne odpornosti in direktive glede tkiv in celic. Prav tako nas zanima, če boste revidirali uredbo glede naprednih zdravil, zato da bi ta postala bolj privlačna za MSP-je. Prav tako menim, da bi kolege zanimalo slišati več za, o predlogu za kriterije v zvezi s določenimi značilnosti za um, motilce, za motilce hormonskih zadev. Prav tako pa nas zanima, kakšni so vaši nameni glede označevanja um, mesa v predelani hrani. Parlament je v okviru resolucije to tudi prosil, ki, je sprejel, ki je bila sprejeta na odboru Envi. Prav tako nas zanima, kakšne ukrepe namerava komisija sprejeti, v zvezi s par pozivom parlamenta za celovito strategijo Evropske unije v zvezi z alkoholom. Najlepša hvala za vašo prisotnost danes tule. Začeli, začeli bomo z uvodno izjavo strani komisije. Deset minut. Izvolite. Uh, members, uh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Spoštovane poslanke in poslanci. Čas res hitro teče. Leto dni je že na tem, ko sem bil zadnjič na tem odboru v okviru strukturiranega letnega dialoga. Lansko leto sem povedal, kakšni, kakšne so naše prioritete za celotno trajanje našega mandata. Zdaj pa se bomo sredotočili na določene glavne zadeve, ki jih trenutno obravnavamo. Prav tako lahko druge zadeve obravnavamo v okviru vprašanj in odgovorov kasneje. Torej, spoštovane poslanke in poslanci, začel bom s tistimi vročimi kostanji vročimi zadevami in potem pomeni tudi par dosežkov iz naslednjega leta. Najprej dobro počutje živali. Prva prioriteta na tem področju je, da naredimo velik in hitri korak naprej v zvezi s ukrepi, zato da zaključimo s strategijo za dobrobit živali. Gre za pet ukrepov, ki jih izvajamo od začetka januarja in zlasti za objavo smernice v zvezi s um, dobrim počutjem prašičev in s tem smo naredili velik korak naprej. Za bližno prihodnost pa nameravamo izpolniti vse te ukrepe okvira strategije in preučiti tudi možnost, da se vzpostavi posebna platforma za dobro počutje živali, kot so to predlagale določene države članice um, in uh, kot se za to poprosi tudi parlament. Glede alkohola pa se vsem strinjam s prepričanjem parlamenta, da je treba skupaj delati za to, da se lotimo alkohola kot smo to izrazili tudi v resoluciji Iranskega prida. Mi smo bili zelo aktivni v zvezi s tem, opravili smo debato glede alkohola s deležniki na ravni držav članic v nacionalnih parlamentih. Uh, Pozvali smo jih, da postanejo zelo aktivni glede politike nadzora alkohola. Letos smo tudi dodelili 1,7 milijonov evra za nove ukrepe v zvezi z alkoholom pod o, programom za zdravje, tudi zato, da bi znižili dostopnost alkohola v šolah. Prav tako podpiramo skupni ukrep v zvezi z alkoholom, ki se bo končal oktobra. Nadaljujemo s sodelovanjem na tem področju, prav tako podpiramo izvajanje akcijskega načrta za, v zvezi s eh, pitjem mladih. Prav tako pa bo Evropski parlament sprožil projekt za ženske, ki imajo težave z alkoholom. Kot tretje, kot, eh, oziroma v okviru našega dela na preventivni strani smo začeli delati na potrošnji transmaščobnih kislin. Kot veste, transmaščobne kisline povečajo eh, tveganje za kardiovaskularne bolezni bolj kot katerakoli drugi hrana. Zato je 3. decembra lani komisija tudi sprejela poročilo v zvezi s tem in je predlagala zakonodajno omejitev za eh, transmaščobne kisline, ki so predmet eh, industrijske predelave. Uh, Torej, aktivni smo bili na tem področju predelave hrane in eh, nadela, nameravamo nadaljevati z izvajanjem ukrepov na teh področjih. V zvezi s direktivo o čezmejnem zdravju smo ocenili, kakšna je situacija na terenu. Ocenili smo izvajanje te direktive v državah članicah. Prav tako želim povdariti, obstoječo inicijativo, ki jo imamo in sicer, da bi vzpostavili mrežo referenčnih omrežij, v okviru katere bi um, omogočili specializiranim delovcem v zdravju, da, delajo, da sodelujejo v strukturiranih omrežjih. Pričakujemo, da bodo prve mreže začele delovati ob koncu leta 2016. Štovani poslanci, začel bom z določenimi bolj aktualnimi zadevami. Mm, želel bi začeti s tema, o kateri ste slišali že vsi govoriti. Gre za glifosate. Um, znanstvena mnenja v zvezi s temi snovmi so um, deljena, zato potrebujemo neko strokovno presojo in ta se včasih eh, razlikuje. Evropski režim za fitofarmacevska sredstva je verjetno najstrožji na svetu. Predvsem sem prepričan, da dobro deluje evropski sistem za znanstveni nasvet na področju hrane, ki so ga evropske inštitucije vzpostavile skupaj. In to moramo tudi skupaj braniti. Danes nimamo nikakršne odločitve strani kolegija v zvezi z glifosati. Razprave še potekajo med komisijo in državami članicami v zvezi s tem, kako najbolje naprej v zvezi s tem. Pozdravljam vaše glasovanje na plenarnem zasedanju pred dvema tednoma tega nameravamo upoštevati na razpravah v kolegiju. Potem transparentnost. Kot veste, sem eh, industrijo pozval naj objavi svoje študije. Verjetno ste vsi opazili tudi, da smo ta poziv jasno objavili 1. marca na konferenci po svetu za okolje Industrija je slišala ta poziv komisije in upam, da ste to slišali tudi vi. Komisija pa nima neke zakonodajne pristojnosti na tem področju, teh študij tudi nimamo, zaradi česar jih ne moramo objaviti. Zato lahko samo EFSO in industrijo prosim, da jih objavi. Moram pač uh, tu spoštovati zakonodajo, ki jo je izglasoval parlament. Kot drugo, vem, da vas zanima, kakšno je stanje na področju povzročitev endokrinih motenj. Komisija namerava upoštevati sodbo sodišča in namerava predstaviti znanstvene kriterije, na podlagi katerih bi lahko identificirali povzročitev endokrinih motenj pred poletjem. Lansko leto sem osebno um, bil pozoren na to, da smo komunicirali v zvezi s to kompleksno temo. Organizirali smo tudi okroglo razpravo s poslanci tega parlamenta, nekateri izmed vas so se te okrogle mize tudi odložili. Imeli smo tudi dve konferenci, zato da bi zagotovili transparentnost glede dela, ki je potekalo. Nameravam um, zagotoviti, da bo to delo potekalo transparentno tudi v prihodnosti. Spoštovani poslanci, zagotavljam vam, da bomo še naprej ciljali na visoko raven. Um, zaščite človeškega zdravja in okolja v Evropski uniji. Skupaj moramo poskušati sprejeti najboljše odločitev v zvezi s tem in računam na vašo podporo v naslednjih korakih, ki jih pričakujemo v bližnji prihodnosti. In kot tretje, virus Zika pripravili smo skupne zmernice za uh, potnike in za delavce v zdravstvu. Prav tako smo mobilizirali 10 milijonov za raziskave z resnim virusom. Poleti se približuje in komisija bo skupaj s Svetovno zdravstveno organizacijo in ECDC-om eh, tesno sledila tej situaciji. Prav tako nameravamo koordinirati odgovor v odboru za zdravje, zato da bi znižali tveganje za prenos te bolezni v Evropi. Zdaj pa bi želeli spostaviti še druge prioritete, prioritete, ki bomo zelo aktivni v naslednjih mesecih. Najprej protimikrobna odpornost. Kot veste, ima komisija petletni načrt za boj proti protimikrobni odpornosti, ki se zaključuje tudi od tega. Glavni rezultati eksterne evalvacije bomo predstavili v delovnem dokumentu komisije na koncu tega leta Evropski. Organizirali smo ministersko konferenco v zvezi s tem vprašanjem, te sem se odeležil tudi sam, organizirala pa je nizozemsko predsedstvo v februarju in zdaj smo zagotovili nek politični zagon za boj proti protimikrobni odpornosti. Države članice nas podpirajo v zvezi s tem smernice komisije za uh, previdno uporabo protimikrobnih sredstev v veterinarski, zdravi, v veterinarski medicini so ključni elementi akcijskega načrta. Objavljamo tudi smernice Evropske unije za bolj previdno uh, Eh, uporabo teh sredstev v humani medicini. Imamo tudi zakonodajni predlog za veterinarske zdravila in medicirano krmo, ki eh, so pomembni gradniki našega boja proti protimikrobni odpornosti. Pozdravljam tudi vaše predloge, ki jih je nedavno sprejel parlament v svezi s veterinarskimi zdravili. Aktivno smo sodelovali tudi na eh, debatah na G7 v zvezi s protimikrobno odpornostjo, kjer so bile sprejete ambiciozne, ambiciozne zaveze tako predsednikov vlad in držav kot Ministrstvo za zdravstvo. EU in ZDA so organizirali tudi projektno skupino za protimikrobno odpornost. Sam je zdaj vključena tudi Kanada in pa Norveška in smo nekako zastavili petletni načrt za sodelovanje. Prav tako bomo sodelovali na visokem zasedanju OZN v zvezi s protimikrobno odpornostjo v septembru 2016. Evropska komisija skratka namerava nadaljevati se svojimi ukrepi v zvezi s tem vprašanjem tako na evropski kot na mednarodni ravni. Zelo sem hvaležen tudi za uh, uh, vaše zanimanje v zvezi s oceno zdravstvene tehnologije. Pozvali ste komisijo, da naredimo korak proti skupi oceni stanja tehnologije na področju zdravstva v Evropski uniji. V svojem sporočilu v zvezi s stanjem notranjega trga prejšnjega oktobra je komisija predlagala, da bi morali okrepiti koordinacijo na ravni Evropske unije, zato da bi se izognili kontradiktornim dosežkom na področju uh, um, ehm, zdrav, zdravstvene tehnologije. Želeli bi, da se vzpostavi nek evropski mehanizem v zvezi s tem, ki bi postal vzdržen od leta 2020 naprej. Službe komisije trenutno pripravljajo tudi oceno trenutne situacije in opredeljujejo glavne politične opcije. Veselim se razprav v zvezi s tem z vami. Upam, da se bo to zgodilo v drugi polovici letošnjega leta. In kot tretje, nadzor nad tobakom moje prioritete za letos in pa še pred 20. majem 2016 so. Primerna, primern prenos eh, vse zakonodaje na tem področju strani držav članic in sprejeti sekundarne zakonodaje v zvezi s tobakom komisija, eh, dela v pravo smer v zvezi s tem področjem, sprejeli smo tudi izvedbene akte v zvezi s pakiranjem in označevanjem sestavin eh, v tobačnih proizvodih in o elektronskih cigaretah. Prav tako bomo kmalo sprejeli še preostale izvedbene akte v zvezi s prioritetnimi sestavinami, v zvezi s testimi paneli glavnih prevladijočih eh, arom. Komisija pred, eh, zagotavlja tudi praktične nasvete in pa pomoč državam članicam za prenos direktive. Vem, da ste opozorili komisijo da zamujamo s eh, poročilom v zvezi s označevanjem alkoholnih pijač. Zadovoljstvom danes lahko povem, da smo končali s prvo etapo tega, zdaj, smo, lahko, zdaj se lahko začnemo pogovarjati o prvem osnutku tega eh, poročila, ki je bil sprejet. Eh, Ko se pa pogovarjam z vami, pa ugotavljam, da so določena mnenja zelo čudna. Nekateri pravite ja za označevanje, ampak samo za nekatere eh, alkohol, eh, alkoholne pijače. Kaj to pomeni? Kako ne bomo na ta način zagotovili visoko zaščito zdravja ljudi? Spoštovani predsednik, spoštovani poslanki, poslanci poslanci, govoril sem dovolj dolgo, zdaj pa se veselim kakršnih koli vprašanj, ki jih poslanci lahko imajo. Hvala. Uh, uh, Hvala. Začeli bomo s prvim krogom, najprej predstavniki političnih skupin. ELS Ivo Belet. Uh, Hvala. Lepo pozdravljeni, komisar. Tule sem rad neposredno pred vami. Vprašanje imam glede glifosatov. To je zelo delikatna tema. In kot eh, veste, parlament sprejel jasno resolucijo v zvezi z glifosati. Parlamenta je sprejel jasne zahteve vizavi komisije. Prosili smo komisijo, da, in citiram resolucijo, da sprejme novo, novo uredbo v zvezi s tem. Parlament je sprejel dober kompromis, po našem mnenju. Glavne politične skupine so sprejele predlog za omejeno podaljšanje uporabe glifosata za sedem let. Prosili smo, da se omeji oziroma kar prepove določena uporaba glifosatov free harvest, pre-harvest, torej pred žetvijo. Pred žetvijo je namreč največja nevarnost, ko uporabljate glifosate. Ne bom ponavljal vsega, kot veste, želimo omejiti neprofesionalno rabo glifosatov in tako naprej. Torej, komisar, želel bi vas spomniti tudi na sporočilo, ki ste ga sprejeli sami in naznanili, da ne boste ravnali neskladno s politično večino v obeh inštitucijah, torej tako na svetu kot na parlamentu. Tako da, Eh, bi želeli slišati iz vaših ust, če boste spoštovali rezultat te jasne resolucije in pa zahteve parlamenta, ki izhaja iz jasne večine v tej hiši. Hvala. Uh, najlepša hvala, gospod Panjo iz skupina SD. Ja, najlepša hvala, gospod eh, predsednik, spoštovani gospod komisar, najlepša hvala za vaše razlage bi vas pa prosil za malce več podrobnosti v zvezi z določenimi temami. Najprej obveznost navedbe um, izvora mesa v pripravljeni hrani. V nedavni študiji uh, uh, Težave imamo s prevodom, pravi predsednik. Ok, Mr. Banjo, no. can you restart? Dobro, bomo še enkrat začeli. Komisar, gre vse ok? Slišite zdaj prevod? Pa je v tehniki. No, tehnične težave zgleda. The technicians are trying to... Uh, static. Uh, static. are trying to solve the problem. Okay. Okay. okay. okay. Thank you. Merci. Donc je voudrais euh, tout d'abord aborder. Euh, euh torej, najprej bi želel omeniti obvezno navedbo izvora mesa v uh, pripravljenih uh, obrokih. Prostovoljni sistem označevanja na tem področju je bil polom. 54 odstotkov proizvodov nikakrš, nima nikakršne navedbe, 90 odstotkov sendvičev z eh, šunko nimajo nikakršne navedbe um, izvora, naprimer. 22. marca je parlament sprejel resolucijo, kjer smo pozvali, da se vzpostavi sistem obvezne sledljivosti. 14. marca 2016 pa je komisija dala dovoljenje Franciji, da eksperimentira z označevanjem mesa v predelani hrani v Franciji. Torej, lahko potrdite, da ste dali to dovoljenje Franciji. Vse kaže, da komisija še nima nekega dokončnega stališča in da bo komisija prosila za dodatne informacije strani Francije v zvezi s tem vprašanjem, zato da bo eh, oblikovala dokončno stališče. Bi lahko pojasnili, kako in kaj s tem? Pa še nekaj glede reguliranja inovativnih uh, reguliranja cen inovativnih zdravil. Povedali ste, da bo 26. in 27. maja v Tokiu G7. Namerava komisija sprejeti kakršnekoli ukrepe za to, da bi izboljšali izmenjavo informacij in ekspertiz med državami članicami v zvezi z določenjem, določenjem cen inovativnih zdravil. Naprimer, zdravilo Sofosbuvil, to je zdravilo proti hepatitisu. To stane 50 tisoč um, evrov v ZDA, 40 tisoč v Franciji in um, 700 evrov v Egiptu. Gre za uh, dvotedensko terapijo tega zdravila. In slišali smo pozive, da bi morali znižati cene zlasti zdravil za boj proti raku, naprimer 100 tisoč evrov stane kedruta na leto, to je naslednje inovativno zdravilo eh, za kožni rak. Tako da mislim, da bi morala komisija sprejeti neko inicijativo na tem področju, kljub temu, da so samo države članice tiste, ki so pristojne za določenje cen zdravil. Pa še zadnja točka, zelo na hitro, pravni okvir za nove GSO-je, Pred eh, koncem leta 2015 smo pričakovali analizo komisije v zvezi s um, tem vprašanjem, z novimi, analizo novih tehnik pridelave GSO-jev. Nismo dobili tega priporočila in zanima me, kdaj lahko to poročilo pričakujemo tule v parlamentu. Najlepša hvala. IKR, e gospod Gerling. Um, hvala, gospod predsednik. Dobrodošli, komisar. Vprašanje imam glede mehanizma za znanstvene nasvete. Zdaj je ta zadeva v teku, sicer smo kar nekaj časa čakali na to, pa vseeno gre za skupino na visoki ravni znanstvenikov, ki je zamenjala ta znanstveni nasvet, eh, ki ga je prej prejemal uh, predsednik komisije. Zdaj imamo 11 znanstvenikov, ki sedijo na tej skupini in kot, reči, kot razumem, ne poroča samo eh, predsedniku komisije, ampak nudi na svet eh, kolegijo komisije. In v tem kontekstu bi vas želela prositi, eh, da nam pojasnite, kakšen je bil njihov nasvad glede glifosato. Na tem področju mislim, da je bil znanstveni nasvet kontradiktoren zaradi česar so zanimive in pa težke naše razprave v tem odboru in na plenarnem zasedanju. Saj se nas prosi, da poskušamo presojati med dvema različnjima sistema podajanja znanstvenih mnen. Idealno bi bilo, če bi imeli možnost, da povprašamo to znanstveno skupino, morda preko vas za nasvet. Na nedavnem sestanku, na drugem sestanku, so obravnavali tudi po točko razno na tej skupini razpravo v zvezi s regulatorno oceno glifosatov. To je bilo v zapisniku te skupine. Sprašujem se, kako bi lahko to strukturo, to skupino uporabili. Gre za novo strukturo, ampak mislim, da je to vprašanje odlično priložnost, da začnemo uporabljati to skupino in da si zagotovimo nek nabor na svetov in informacij, ne samo za vas, ampak za celotni kolegi. Zanima nas, če boste ta inštrument uporabljali uh, v prihodnosti in kako, v prihodnje in kako vidite, uh, kje je mesto te skupine v prihodnosti. Najlepša hvala, gospa Ris, za Alde. Hvala, gospod predsednik, spoštovani gospod komisar. Z velikim zadovoljstvom vas vedno spremimo v naši skupini, zato da slišimo vse stališča, ki jih zastopate. Glede glifosatov se mi zdi zelo pomembna razprava. To je za najbolj poreče vprašanje. Pribeležila sem, kaj ste povedali. Na, začetku ste povedali, da imamo tri vroče razprave pred seboj, da zaupate v sistemu, da kolegi še ni sprijel odločitve, da se medresorsko usklajujete, pozdravljate naše glasovanje in zid boste upoštevali. To citiram. Ampak v petek, prejšnji petek, je tisk poročal o odločitvi, ki jo je sprijela delovna skupina komisije. Um, in gre za to, da bi za deset let podaljšali uporabo tega, te, teh sredstev. Ne za pet let, ne za sedem let, ampak za deset let. In to ne bi, to ne bi bilo 17. maja obravnavano tudi um, na drugih skupinah. Vem, da to ni vaša odločitev, ampak ta skupina kaže, da ne upošteva praks, ki že potekajo v številnih državah članicah. Nemčija, Poljska, hmalo tudi Belgija in druge države članice spreminjajo prakso v zvezi s uporabo tega herbicida. Povedali ste, da nameravate upoštevati to, kar imamo pred seboj tam kompromise Evropskega parlamenta, bi se želeli prepričati, da bo to držalo. Imam še dve vprašanje. Tobako, kot ste povedali, smo v ključni fazi prenosa tega, te direktive decembra 2013 smo to direktivo skupaj podpisali, vi ste bili takrat v svetu. Glede neutralnih paketov imamo vprašanje, kar nekaj držav članic imamo tule, ki že ima ta inštrument neutralnih paketov. Zanima me, če bo komisija sprejela bolj jasne smernice glede generičnih proizvodov. Zanima me, če imate kakšne točne um, rezultate v zvedi s tem, koliko ta neutralna embalaža zniža uporabo cigaret. Glede e-cigaret imamo še eno vprašanje. Komisija je storila vse za to, da bi preprečila razvoj tega trga. Najprej je želela razglasiti e-cigarete za zdravilo. Čakamo poročilo tam sredi maja. Ampak vi se osredotočate predvsem na tveganje. Torej, zanima me, kako gledate na to vprašanje zdaj z malce distance. Uh, tri leta že obravnavamo to vprašanje, ampak več um, znanstvenih ocen imamo, ne samo, gospo, ne samo profesor West v Združenem kraljestvu, ampak cel, ogromno znanstvenih inštitucij je presodilo, da je elektronska cigareta uh, um, zdrav proizvod, da ne škodi zdravje, da bi ga sicer morali prepovedati mladim, ampak da ni škodljivo. Ali ste kakorkoli spremenili vaše stališče v zvezi s tem? Najlepša hvala, gospod, eh, gospod Bojlen, za goje. Um, Najlepša hvala, pozdravljam komentarje komisarja v zvezi s strategijo za alkohol. Uh, bi pa želela slišati malce več podrobnosti, ker je povezana tudi s poročilom parlamenta v zvezi s tem. Mi smo v poročilo vključili tudi sklic na to vrzel eh, glede alkohola, saj eh, uporabljajo to vrzel zato, da ne zagotavljajo vseh informacij potrošnikom, ki, more, ki jih morajo zagotavljati eh, za hrano. Naprimer, na mleko imamo veliko več informacij o prehranski vrednosti, kot pa na steklenici piva ali vina nevladne organizacije so tudi odkorakale iz eh, foruma deležnikov zaradi frustracij, ki so jih doživele v zvezi s to temo. Komisar, vem, da ste bili v Litvi zelo navdušen, komisar za zdravje, ko ste um, se morali lotiti tudi industrije alkohola. Skratka, zanima me, če ima komisija kakršnekoli načrte, kako se lotiti teh vprašanj, ki so povezana z javnim zdravjem v zvezi z alkoholom. Poročalo naj bi se tudi o označevanju alkohola do leta 2014, ampak na to poročilo še čakamo glede označevanja alkohola. In e, označevanje je izjemno pomembno za potrošnike, tako da bi zelo cenila, če bi lahko komisar povedal, kdaj točno bo to poročilo sprejeto. Prav tako ste omenili akcijski načrt za problematiko konsumacije alkohola med mladimi nekateri mla, nekatere države članice so že lotile ekscesivne uporabe alkohola, zlasti med mladimi na škotskem, naprimer eh, uporabljajo minimalne cene za alkohol. Zanima me, kakšno je mnenje komisarja glede teh držav članic, ki so šle onkraj zakonodajnih določb, zato da se lotijo te problematike. Pač eh, obstaja kar nekaj frustracij glede ukrepov na Evropske unije, ampak potem um, so bile tudi tožene na Evropskem sodišču, tudi v zvezi s temi ukrepi glede alkohola. Bi se lahko odzvali na to? You, uh, Hvala. Gospa Havkan za zelene. Hvala. Hvala tudi vam, gospod komisar. O endokrinih motilcih razpravljamo že od začetka vašega mandata. Komisija je prekršila zakonodajo Evropske unije, ker ni sprejela uh, opredelitve pojma endokrini motilec. To mora storiti do leta 2030. Ampak leta 2013, pardon, ne 2030, 2013 je prišlo do izvornega greha, kajti takrat smo dovolili uh, pri enemu lobiju, da je um, pač prekinil to naše delo. Gre za delo, za katero je tudi sodišče dejalo, da je pomembno, čeprav tam ne potrebujemo spremljajoče ocene učinka. Ampak kljub temu me zanima, kaj boste storili. Ali boste morda celo ignorirali sodišče in s tem pomagali industriji pesticidov, proizvodne pesticidov, pesticidov ki nikoli ni priznala, da je um, izgubila velik uh, tržni delež samo zaradi naše prepovedi določenih pesticidov 2009. Aprila 2016 je 23 mednarodnih strokovnjakov, ki so bili vključeni v razpravo o endokrinih motilcih, uh, podpisalo izjavo, v kateri so se strinjali, da potenca ni faktor, ki bi imel kakršnokoli um, težo pri odločanju o škodljivosti endokrinih motilcev ali ne. In v tem primeru bi šlo za enak primer, kot če bi rekli, ja, vodka sicer vsebuje alkohol, ampak to ni alkoholna pijača. Ali mi lahko zagotovite, da potenca ne bo, um, oziroma da bo ali ne bo um, merilo pri upoštevanju negativnih učinkov endokrinih motilcev. Če tega ne bomo storili, mislim, da lahko kar zapremo naš parlament. Hvala. Hvala. Gospod Tičin, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala tudi vam, gospod komisar. Zahvalil bi se vam za delo, ki ga upravljate. Naprimer, ko gre za antibiotsko oziroma protimikrobno odpornost, bi izpostavil naslednji pojav. V preteklih 30 letih to opazujemo, ampak v številnih razpravah o tem govorimo na zelo nenavaden način. Mislim, da bi morali to bolj konkretizirati, mislim, da bi se morali bolj posvetiti zlorabam teh snovi, se pravi antibiotikov, in da moramo tudi upoštevati neodvisne študije. Vsekakor moramo najti ustrezno mesto za to razpravo in k temu pritegniti tudi nevladne organizacije, univerze in ostale relevantne forume. Zanima me, kakšno je stališče komisije v zvezi s tem. Kako boste sodelovali pri raziskavah na področju protimikrobne odpornosti? Ali si, ste si ogledali tudi kakšne druge možnosti, ne samo evropskih? naprimer mednarodne. Kajti govorimo o zagotavljanju boljšega javnega zdravja v Evropi, ampak pri tem ne govorimo več toliko o zdravju oziroma zaščiti pacijentov, ampak o drugih vidikih. Hvala. Hvala, gospod Tonano, za e NF. Hvala, gospod predsednik, najlepša hvala, komisar, da ste danes z nami. Kar nekaj tem je bilo že omenjeni. Sama pa bi izpostavila tri. Prvič, alkohol evropska strategija, v zvezi s katero so danes že govorili nekateri poslanci. Pred nami je velik problem v zvezi z alkoholom, zlasti med mladimi. In tu ne gre za kalorije, ampak za količine, ki jih eh, mladi zaužijajo v zelo kratkem času. Ne smemo ukrepati na področju cen, saj če bodo šlo cene gor, bomo imeli samo več eh, tihotapljanja alkohola. Proizvodi, ki krožijo v Evropski uniji, morajo biti prisni. Eh, ta alkohol, ki je pridelan eh, na nelegalen način, pa se bo verjetno razširil, če bomo cene povišene. To bo škodljivo za zdravje. Tako da me zanima, kakšen je pristop komisije, v zvezi s strategijo za alkohol, zlasti dva elementa me zanimata. Prvič, kaj boste storili v zvezi z mladimi, kateri nacionalni mehanizmi so se izkazali za učinkovite in kakšna priporočila lahko komisija izlušči iz tega področja. Kot drugo, previdni moramo biti glede, cin, glede cen. Preučiti moramo, kakšni bodo učinki uh, višjih cen alkoholnih pijač, zlasti uh, Eh, žganih pijač. Želimo se namreč izogniti, izogniti kontraproduktivnim učinkom. Druga tema, dobrobiti živali. To je povezano, po mojem mnenju, tudi s vprašanjem navedbe izvora mesa. Mi smo podali predloge v zvezi s tradicionalnim zakolom živali in če odbor za okolje, oziroma za odbor za okolje je to zelo pomembno vprašanje in lahko bi se tega lotili v okviru dveh etap. Upoštevamo, upoštevati pa bi morali tudi, kako, drža, kako živali trpijo v okviru teh tradicionalnih zakolov. Državljani morajo vedeti, ali je bila, oziroma na kakšen način je bila um, žival uh, zaklana in ugotoviti moramo tudi, ali potrebujemo kakšnekoli umitve na tem področju. In tretje vprašanje epidemije. Bolj kot ljudje potujemo, diše bo tveganje za prenos bolezni. Ugotavljamo pač, da je vedno več a, uh, migracijskih dokov tudi recepcijskih centrov nimamo dovolj, zato se množijo um, nezakoniti, um, nezakonite taborišča beguncev in uh, to postaja tveganje. Več, vedno več uh, tveganja. Vedno več tveganja obstaja na tem področju in zanima me, kakšna, kakšni so nameni komisije v zvezi s tem. Hvala. Najlepša hvala. Tako, s tem smo zaključili prvi krok govorcev, prvi krok vprašanj in zdaj dobi besedo komisar za govore. Najlepša hvala. Začel bom s prvim vprašanjem o glifosate, ki ga je zastavil Ivo Belet. Osebno sem bil zelo vesel, da je parlament sprejel resolucijo o glifosatu in da je prišlo tudi do kompromisnih predlogov pri nekaterih točkah. Seveda sem se o tem pripravljen tudi pogovarjati, kajti kot veste, smo v fazi razprave o tem vprašanju z vsemi državami članicami in na ravni odbora lahko zdaj iščemo možnosti, kako doseči čim širši možni kompromis. Ampak kot rečeno, to je edini način, kako res ustvariti široko koalicijo držav članic, ki nam bo pomagala pri sprejemanju dokončne odločitve za sistem. Je pa to odvisno tudi od kolegija. In danes lahko rečem, da zaenkrat eh, na ravni kolegija še ni kakšnega kompromisa, oziroma kakšnega konsenza, tudi ne na ravni služb komisije ampak vseeno bomo skušali najti čim širšo možno koalicijo oziroma oblikovati čim širši kompromis med državami članicami in pa tudi eh, ob upoštevanju mnenja kolegija. Na ta način bomo lahko dosegli res eh, smelo odločitev, ki je pomembna pri tako kompleksnem vprašanju. Eh, Potem, če grem naprej na drugo vprašanje. Vprašanje gospoda Panjoja, ki mi je zastavil vprašanje glede označevanja porekla oziroma države izvora hrane. Označevanje porekla zdaj ni obvezno samo za prejšnje proizvode, ki, torej proizvode, ki so bili prej seznanjeni, ampak tudi za konjsko meso, za meso um, pršičev, koz, ovc in še nekaterih drugih kategorij. Skušamo pa to razširiti tudi na nekatere druge eh, prehranske proizvode na ravni Evropske unije. Ampak to ne pomeni, da ne morete hkrati uveljavljati, torej izvajati tudi nacionalnih ukrepov na tem področju. Nekdo je že omenil um, pilotne projekte Eh, nacionalnega označevanja porekla določenih proizvodov. Naprimer, Francija je že predstavila svoje stališče v zvezi s tem in tudi Italija, ne nazadnje. Te dve države se že izvajajo določeni poskusi. Zakonodaja se kakor to omogoča, se pravi prostovoljno označevanje porekla, ampak najprej moramo tudi mi preučiti predloge in se odločiti, ali so Eh, skladni z načelom sorazmernosti in ali so pravno eh, ustrezni, kajti samo tako lahko tudi dovolimo omenjene poizkuse. Kot veste, so podrobnosti, pogoji za sprejem te zakonodaje še nejasni, ampak svojim službam sem že naročil, da to preučijo in da to tudi pripravijo vse do konca letošnjega leta. Samo tako bomo lahko imeli res ustrezen pravni okvir. Omenili ste tudi profilaktično uporabo določenih novih vrst zdravil in pa dostopa do teh zdravil in pa zdravljenja, ter kako olajšati ta dostop. Kot veste, ima komisija zato na voljo dva instrumenta. Skupino strokovnjakov, ki se z komisijo posvetuje oziroma obratno in ki je eh, predstavila načine oblikovanja cen teh zdravil v posameznih državah članicah. Potem pa imamo še prostovoljni projekt, evropski projekt, s katerim skušamo države članice pozvati k temu, da vse informacije o inovativnih zdravilih, um, objavijo in objavljajo na kar se da transparenten način. To sta dva, dva ločena projekta, ki potekata in veseli me, da se vse več držav odloča za sodelovanje v projektu Evripit in drugem, ki sem ga omenil. Je pa zdaj na nas, da ocenimo, kako najbolje omogočiti boljši dostop do inovativnih zdravil. EMA, Evropska agencija za zdravila, je to že Eh, začela početi in skušala najti nov ustaljen postopek za uh, sprejemanje um, oziroma za potrejevanje novih zdravil. Tudi razprava na svetu je potekala to smer, kajti nizozemsko predsedstvo je na dnevni red tistega zasedanja dalo točko o oblikovanju uh, Eh, in pa spodbujanju ustreznega oblikovanja cen za inovativna zdravila. In številne države članice so izkazale interes eh, za pogajanja o oblikovanju cen. Belgija, Luksemburg in pa Nizozemska pa so bile pobudnice tega predloga. Francoski minister je na ravni G7 predlagal tudi razpravo o tej točki kar je prav tako pomemben forum, eh, ki lahko nakaže globalno smer razvoja eh, v zvezi s tem. In skupina STAM, skupina strokovnjakov je to tudi upoštevala, ko je pripravljala model oblikovanja cen in pa dostopa do teh zdravil. Tako da tudi mi nekako spodbujamo vse države članice Evropske unije, da se zgledujejo potem, eh, torej, in da skušajo cene ali sisteme oblikovanja cen oblikovati na podoben način. Seveda pa moramo govoriti tudi o novih tehnikah in pa o situaciji na področju gojenja rastlin. To je naslednje vprašanje. Treba je preučiti tiste rastline, ki pravno gledano niso pokrite z evropsko zakonodajo. Nekatere rastline, kulturne rastline, so odporne na sušo in Eh, hkrati tudi predvsej odporne na ločene vrste pesticidov. To pomeni, da bi lahko te vrste, te kulture spodbujali in jih e, razširjeno uporabljali v Evropski uniji. Seveda pa morajo biti skladne z zahtevami iz Evropske zakonodaje o GSO-jih. Komisija bo tekom letošnjega leta preučila morebitne zakonodajne zahteve oziroma vrzeli, če obstajajo na tem področju in to e, izboljšala. Seveda pa evropsko kmetijstvo ne sme postati neke vrste muzej na prostem, kajti moramo iti v korak s časom in tudi sprejeti nekatere nove tehnike, ampak zato potrebujemo kar se da še lahko razpravo. Potem naslednje vprašanje, Julia Gerling. Hvala tudi vam za vaše vprašanje, spoštovana kolegica. In posebno se strinjam z vami, ko ste dejali, da je treba zopet povrniti zaupanje eh, z, v znanost in upoštevati robustne oziroma trdne znanstvene dokaze pri sprejemanju določenih odločitev. Seveda je neizogibno, da tudi v znanstveni sferi prihaja do nasprotujočih si stališč, mnen, um, ehm, pogledov ne nazadnje. Ampak to je, kot rečeno, običajno. Na nas pa je, da uh, si iz tega iz vsega tega ustvarjamo kar se da objektivno sliko. Komisar Carlos Mudaš je že začel z delom, oziroma njegove službe so začele z delom na pripravi mehanizma za kar se da objektivno upoštevanje in pa uporabo znanstvenih dokazov, izsledkov na področju uh, varne hrane. Morda bomo ustanovili ali pa ustvarili tudi organ, ki se bo s tem ukvarjal, ampak eh, to samo po posvetovanju s vsemi zainteresiranimi stranmi. Če grem naprej, vprašanje poslanke Risove. ko govorimo o prenosu in pa izvajanju zakonodaje, osem držav članic je že dejalo, da bo to izvajalo. Pravi, Belgija, Estonija in Litva so delno prenesli direktivo, Nemčija, Litva, Poljska, Malta in Slovaška so to že prenesle, druge države pa so v predvsej napredni fazi mm, izvajanja oziroma prenašanja direktive. Se pravi, direktive so že v parlamentih, so že v obravnavi v nacionalnih parlamentih. Seveda komisija podpira države članice pri pravočasnem prenosu evropske zakonodaje v nacionalne zakonodaje in potem tudi pri izvajanju lete. Ampak, ko gre naprimer za embalažo cigaret oziroma tobačnih izdelkov, pa lahko povem, da je precej držav sprejelo odločitve glede eh, uporabe neutralne embalaže, kar pozdravljamo. Glede elektronskih cigaret pa se moramo še posvetovati z državami članicami, kajti tu smo pa v fazi zbiranja podatkov strani različnih strokovnjakov, eh, strani različnih mm, organov, ki se ukvarjajo z oceno učinka elektronskih cigaret in osebno lahko povem, da se jaz sam zauzemam za vsaj enakovredno um, obravnavo elektronskih cigaret in klasičnih cigaret, če ne celo strožje. Ampak bomo počakali in potem videli, kako in kaj. Okay. Hmm? No, no, slaughter is, is... Uh, uh, uh, Potem vprašanja kolegice bolj o uporabi oziroma uh, pitju alkohola in po oblikovanju cen alkoholnih pijač ter o potrebi po sodelovanju za to, da se zmanjšajo negativni oziroma škodljivi učinki alkoholnih pijač. Seveda podpiram skupni pristop, ko je alkohol. To podpira tudi vse države članice, ampak pri tem mora komisija pomagati državam članicam pri izvajanju akcijskega načrta glede preprečevanja prekomernega pitja teh pijač. Kar zadeva minimalne cene, veste, da obstaja sodba Evropskega sodišča, ki pravi, da če je to skladno z načelom sorazmernosti, se morajo države članice same odločiti, ali bodo to sprejele ali ne. Mi pa zdaj preučujemo sodbo Skotskega sodišča glede tega predloga. In nismo še sprejeli odločitve glede te škotske sodbe. Če pa pokomentiram še način označevanja. Pripravili smo že poročilo o označevanju alkoholnih pijač in to poročilo je trenutno še v fazi med uh, sektorske, oziroma posvetovanja med posameznimi službami komisije. Bomo pa, ko bo to končano, o tem poročali. In v tretji, tretjem četrtletju mm, letošnjega leta bomo najverjetneje že dosegli uh, končno odločitev glede označevanja alkoholnih pijač in pa poročila, ki jih pripravlja komisija. Seveda je to povezano z uporabo in zlorabo alkohola. S tem se seveda strinjam. Ampak države članice morajo že zdaj začeti izvajati instrumente za obdavčanje, za nadzor, za nadzor nad oglaševanjem teh pijač in tako naprej. To so instrumenti, ki obstajajo in ki so v rokah držav članic. In vemo tudi, da danes obstajajo možnosti urejanja uh, čezmejnega oglaševanja. Govorili smo tudi o, o audio, oziroma direktivi o audiovizualnih zadevah oziroma storitvah, ki je prav tako povezana z oglaševanjem. Kakorkoli, jaz pozivam države članice, da uporabljajo že obstoječe instrumente, ki jih imajo in s tem skušajo preprečiti zlorabo alkohola in pa tudi negativne posledice piti alkoholnih pijač. Še enkrat ponavljam, države članice morajo biti aktivne in morajo ugotoviti, kateri instrumenti so najučinkovitejši. Oblikovanje cen, je učinkovit instrument. Ampak države članice se morajo same odločiti, kaj in kako bodo uporabljali. Če grem naprej, potem je sledilo vprašanje gospe Auken o glifosatu in pa oceni učinka. A, se pravčujem, o endokrinnih motilcih ste me, ste me spraševali in o oceni učinka. Še enkrat najlepša hvala za to vprašanje. Komisija seveda vzema neznanje sodbo sodišča v zvezi s tem, ampak dejal bi, da mi nismo proti, ne delujemo proti sodišču. Pripravili smo oceno učinka in naša naloga je, da to, ta postopek speljemo do konca. Kaj ti Gre pač za zelo eh, široko odločitev, ki je celovita, mora biti celovita, kar pomeni, da moramo upoštevati vsa merila, za, uh, ki so povezana z uporabo endokrinih motilcev. To je delo, ki poteka in ki naj bi bilo dokončano nekje do poletja. Sam pa ne vidim nobenih uh, eh, nasproti ali pa kakršnih koli uh, Eh, klinča z že sprejeto zakonodajo. Omenjali ste seveda vprašanje plodnosti. Ampak sam ne morem odločati o tem, ne morem reči ja ali pa ne, ali endokrini, motilci uh, vplivajo na to, ker pač nisem toksikolog ali pa nisem strokovnjak za te um, vprašanja. Bomo pa organizirali okroglo mizo, kjer bodo sodelovali strokovnjaki z tega področja in takrat se bomo odločili, kako in kaj. Kot rečeno, jaz moram odločiti na podlagi znanstvenih eh, dokazov. Komisija je regulatorni organ, zakonodajni organ, ampak ni organ, ki bi pripravljala znanstvena mnenja, znanstvene podatke. To je v pristojnosti znanstvene sfere. Stališča tam pa so različna, kot veste, in mi moramo iz tega vsega razbrati, kaj je najbolj ustrezno oziroma na podlagi česa lahko oblikujemo zakonodajo. Smo pa pripravljeni prisluhniti različnim mnenjem in še enkrat ne povem, nimamo še nobene odločitve glede tega. Čakamo na dokončno uh, potrditev strani znanstvenikov. Naslednje vprašanje je zastavil gospod Dajčini o antimikrobni odpornosti. Seveda bomo mi podpirali industrijo pri um, ustvarjanju mm, in proizvodnji novih antibiotikov. Tudi zakonodaja v zvezi s tem je že v pripravi, ampak hkrati bomo tudi zagotovili um, ukrepe za spremljanje načina uporabe antibiotikov pri ljudeh. In do jeseni 2016 eh, bomo pripravili smernice glede ustrezne uporabe eh, antibiotikov v humani medicini. Vsekakor smo pripravljeni razpravljati o novih poslovnih modelih in pa sodelovati pri mm, ali pa vse spremljati razvoj eh, sinteze novih zdravil. To vse, kot veste, ne nehno dogaja, ampak mi moramo pri tem sodelovati, naprimer spremljati postopke in voditi razprave vseh zainteresiranih strani na to temo. Speaking about, about uh... Once again speaking about. Uh, Potem pa še vprašanje kolegice iz skupine ENF. Strategija glede uh, preprečevanja zlorabe alkoholnih pijač. Ja, modeli oblikovanja cen morajo biti sprejeti in morajo biti tudi uporabljeni v državah članicah. Ampak um, gre tudi za upravljanje s tveganji oziroma z dejavniki tveganja, ki so pač eh, povezani tako z alkoholom, s tobačnimi izdelki, s transmaščobnimi kislinami, s eh, sladkorji in tako naprej. Vsekakor moramo te dejavnike upoštevati in jih tudi razvrstiti po nevarnosti. To pa je v pristojnosti držav članic. In države članice morajo seveda upoštevati tudi zakonodajo z področja oglaševanja, dostopnosti eh, trga oziroma dostopnosti teh proizvodov na trgu in tako naprej. Strinjam pa se z vami, ko ste dejali, da gre za mm, kampanje, mm, oglaševalske kampanje, ki so ciljno usmerjene v skupino mladih. To je treba preprečevati. Potem pa poročilo o izvajanju zakonodaje REACH. Poročilo kaže, da se zakonodaja ustra, um, izvaja v državi članicah na ustrezen način, ampak da je treba to nenehno spremljati. Tudi, ko gre naprimer za obredno klanje živali, je treba um, stvari pozorno spremljati. Vemo, da se to dogaja, ampak mi moramo to nadzorovati. To ni prepovedano. Potem pa vprašanje glede epidemij. Tudi naš odbor za javno zdravje ta vprašanja pozorno spremlja. Upoštevamo različne dejavnike, kot so vektori, kot so uh, geografska območja, ki se določena vrizem pojavlja. Potem uh, načini preprečevanja širjenja epidemije, um, ustrezna higiena, uporaba različnih instrumentov, se, um, ki, s katerimi se borimo proti vektorjem in tako naprej. In tako naprej. To so stvari, ki so na našem dnevnem redu, kajti, kot rečeno, poletje se bliža in tudi, ko gre za ziko, moramo biti kar se da pozorni in stvari spremljati. Much, Najlepša hvala, gospod komisar. Tako, zdaj pa sledi še izjemno dolg seznam govornikov, kar 21 se vas je prijavilo. Ehm, prosim, da ste kar se da kratki. Gospa Grostet je prva. Merci beaucoup, monsieur le commissaire. Hvala, gospod komisar, da ste z nami tu. Najprej bi rada spregovorila o uredbi o veterinarskih zdravilih. To prihaja iz sveta in nas zelo skrbi, kajti Zaenkrat še niso podali mnenja, nicem ne mudi, do konca leta naj bi dosegli eh, dogovor, trialog pa bi bil šele leta 2017. Tako da prosim, da pritisnete na svet, kajte govorimo o boju proti mikrobni odpornosti, ampak tu izgubljamo čas. In drugo, podpiram ocenjevanje dodane vrednosti zdravil, ampak rada bi govorila tudi o inovativnih zdravilih na trgu, o personaliziranih zdravilih potrebujemo hiter dostop pacijentov do takšnih zdravil, kar pomeni, da moramo mogoče ustvarjati bolj fleksibilne, bolj pragmatične modele dostopanja do teh zdravil na trgu. Seveda ne smemo postaviti pod vprašaj varnost in zdravje pacijentov. V Franciji imamo recimo začasni postopek katorizacije za začasno rabo. Vemo, da je tu kar nekaj eksperimentiranja z licencami, ki se razvijajo, kakšno je vaše mnenje o teh vprašanjih? Na koncu bi vas rada opozorila na nekaj, kar me skrbi v dve kategoriji zdravil. Imamo specializirana živila za otroke in za športnike. Komisija naj bi tu objavila dve poročili, to naj bi bilo pripravljeno julija 2015, zaključujem, to je pomembno. Tukaj gre za živila za športnike. To še ni objavljeno, čeprav bo julija prenehala veljati sedanja uredba, kaj se bo zgodilo z živili za otroke. Nedavno smo videli podatke, da potrebujemo specifični kontekst uredbe. To se mi zdi hujše, ne bo več specifične zakonodaje, ko govorimo o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 vidim, da vas precej mučimo z vprašanjem o glifosatu in zato mi je kar žal, da vam tudi jaz zastavil isto vprašanje. No, čeprav tako žal pa mi spet ni. Gospodu Beletu niste odgovorili na njegovo vprašanje, zato vam bom jaz še enkrat jasno vprašal. Lahko odgovorite zdaj ali pa ne. Ali bo komisija eh, upoštevala resolucijo, ki jo je parlament sprejel 13. aprila letos ali ne. Ko gre za reautorizacijo oziroma ponovno dovoljenje za uporabo glifosata v Evropski uniji. Glifosat je antibiotik in to je povezano tudi z vprašanjem protimikrobne odpornosti. Glifosat ima precej ne, uh, neželenih učinkov, naprimer povzroča določeno uh, povzroča zmanjšanje učinkovitosti drugih antibiotikov, če ga jemljemo hkrati z njimi. To je znanstveno dokazano in prosim se komisija še ne ukvarjati s tem. Mister Pjeka. Hvala, gospod Pjeka. Šalovni pani komisar, už pod. Hvala, predsednik, gospod komisar. Na zadnjem sestanku sem zastavil vprašanje o izvajanju tobačne direktive. Takrat ste bili optimistični, Tudi danes ste optimistični glede tega in reči moram, da če si pogledamo statistične podatke, potem vidimo tule pet ali šest držav članic, ki so popolnoma prenesle to direktivo. Rok pa bo potekal 20. maja letos, torej kmalo. Na polskem primeru vemo, kakšen je ta zakonodajni proces. In sedaj imamo še štiri tedne in to je lahko problematično glede popolnega izvajanja te direktive. Zato vas sprašujem, ali lahko podate jasen odgovor, če države članice niso uspešne, če ne morejo tega popolnoma izvesti, kako se bo komisija odzvala, kakšni bodo rezultati, kakšni bodo prihodni koraki komisije se bo ta direktiva neposredno izvajala ali ne. Slišim takšne govorice, ali se bo komisija odločila preložiti začetek veljave, recimo na začetek prihodnjega leta. Hvala. Hvala, gospod Pagrijem. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. <clears throat> Comissário, muito obrigado por estar aqui entre nós. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod komisar, hvala, da ste prišli. Evropski parlament je sprejel resolucijo o glifosatih. Tu imamo sedemletno autorizacijo. Tu so še enkrat gospodarski interesi bolj pomembni kot pa javno zdravje. Vi ste komisar za zdravje. Tako da ne razumem, zakaj ste tako veseli da je bila ta resolucija sprejeta v parlamentu. Odločitev je bila sprejeta, kot veste, v kontekstu spornih zadev zaradi Svetovne zdravstvene organizacije, ki je objavila določene znanstvene izsledke, EFSA je objavila druge znanstvene izsledke, tu je kar nekaj razlik in previdnostno načelo bi moralo pomeniti, da ne smemo tržiti teh izdelkov, ampak ne vem, to je moje osebno mnenje. Naj rečem, da čakamo na mnenje ICA o toksičnosti glifosatu, če bodo herbicidi dokazano stropeni. Kaj bo storila komisija o tem? In kako je lahko komisija predlagala tako dolgo obdobje za obnovo, nizozemska, Francija in regionalna vlada v Bruslju pa so že prepovedali ta izdelek. Naj zaključim, vesel sem, ker je boj proti virusu Zika ena izmed prioritet komisije. Nedavno smo slišali novice iz Brazilije, da je bil boj proti Ziki uspešen. Kakšne novice ima komisar o tem? Gospod Umrže, hvala gospod predsednik, gospod komisar, tudi jaz imam vprašanje o glifosatih. V vašem odgovoru ste rekli, da ste pripravljeni uporabiti vse ukrepe za to, da bi dosegli kompromis. Sprijeli naj bi razumno odločitev, pravite. Ampak reči moram, da je edina razumna odločitev ta, da spoštujemo mnenje Evropskega parlamenta. In tu je treba spoštovati tudi evropsko demokracijo. Kaj ti vi delate na očeh evropske javnosti? Edina odločitev, ki bi bila skladna s previdnostnim načelom, je ta, da ne date avtorizacije za glifosate, glede na to, da čakamo na neodvisno znanstveno študijo. Imam tudi vprašanje glede TTIP-a. Ali je ta dimenzija upoštevana? Kaj ti vemo, da imamo tu ameriške kmetijske izdelke, ki vsebujejo zelo visoke ravni glifosata, kar je zelo zaskrbljujoče. In še nekaj, če mi gospod predsednik to dovoli, kakšen je dostop do terapije v nekaterih državah Evropske unije, kajti ta tri terapije na Polskem, Bolgariji, Romuniji je zelo zapletena, glede na to, da so cene predvsej nedostopne, niso na voljo ne v bolnišnicah, ne v lekarnah, ne v zasebnih lekarnah. Zanima me, če imate kakšne informacije in kakšne so vere tu. Hvala, gospod Stajs. Ehm, eh, Hvala, gospod komisar. Rekli ste, da pozdravljate resolucijo parlamenta o glifosatih zelo ste zadovoljni s tem. Mi smo tudi veseli, ampak zanima nas, kaj se bo zgodilo. Imamo pogajanje med službami komisije in državami članicami. Parlament je jasno omenil, kakšna so merila, da nimamo poklicne rabe, da to ni blizu parkov in tako naprej, če imamo druge metode, ki so na voljo, zato da bi se znebili plevela, naj bi uporabili to, da tega ne bi smeli uporabiti pri žetvi in tako naprej. Torej, tu omenjamo tveganja, videli smo tudi dokument v medijih. To naj bi veljalo deset let in ne petnajst, ampak tu ni pogojev povezanih s tem. Gospod komisar, če ste pozdravili to resolucijo iz parlamenta, če pravi, da ste zadovoljni, lahko danes ali v naslednjih dveh, treh, štirih tednih poveste, da boste vi osebno delovali da bodo štirje pogoji iz dokumenta parlamenta iz prejšnjega tedna upoštevani. Da se bo to 18. in 19. maja predstavilo državam članicam, da boste poskrbeli za to, da bodo ti predloge parlamenta v predlogu sveta. Ali se boste aktivno ukvarjali s tem? Hvala, gospa Ivi. Prezidente. Ja, hvala. Predsednik, komisar, rada bi omenila situacijo, na Južnem Tirolskem. Včeraj smo se srečali z osebami, ki živijo v tistih regijah. Tu sem, tu sem, tu sem. In te osebe so opozorile na to, da imamo to čudovito um, dolino in tam imajo le dva odstotka tradicionalnega kmetijstva in imajo zelo veliko rabo pesticidov in tu osemkrat prekaša rabo v Italiji. Tako da vidimo, da je to res močno uporabljeno tam in rekli so, kako je z rabo teh pesticidov. Da to lahko pliva na druga območja, ki niso ciljna, kot je prav kolega Tajs, tu imamo tudi vrce, šole, imamo tudi javna območja za kolesarjenje, za sprehajanje in tako naprej. Ko gospodarski subjekti iz tega sektora uporabljajo te snovi, uporabljajo menda tudi zaščito, ampak jasno pa je, da stvari niso tako enostavne, če si pogledamo tudi vse obrobno, kar je povezano s tem. Lani so imeli prav tom območju referendum in prebivalstvo naj bi se izreklo o tem. Preko 50 odstotkov jih je bilo za popolno prepoved rabov pesticidov v komuni Males. Treba je poslušati voljo državljanov, ki se izražajo zato, da bi imeli sključno rabo organskega kmetijstva in drugih tehnik za to, da bi držali naše kmetijstvo, namesto da bi imeli še naprej tradicionalno kmetijstvo. Pa kako bo komisija nadzorovala vse to in pomagala tem ljudem, ki živijo blizu teh kmetijskih regij, kjer se uporabljajo pesticidi eh, na tako velik način. Hvala lepa. Gospa Godin. Ja, hvala, gospod predsednik, gospod komisar. Kako je s pravnim mnenjem glede tehnologije in spremembe? Vi naj bi leta 2016 obnovili odgovor. Vključili naj bi te nove tehnologije. Seveda vidimo, kako je z genomi. To je zelo pomembno, če govorimo o okoljski, kmetijski politiki, ampak tu imamo pomembna etična in zdravstvena, sanitarna vprašanja. Danes znanstveniki želijo predeliti meje rambe, zlasti, če govorimo o manipulaciji človeških zarodkov. Gospod komisar, Ali bo komisija uredila rabo teh novih tehnologij pri različnih rabah, kako bo oblikovala moratori glede genomu, kako je z etičnim in zdravstvim vprašanjem, ali boste to obravnavali z državami članicami? Hvala. Hvala. Gospa Gardini je naslednja, ampak gospa Gardini je danes brez glasu, zato ji bom jaz podaril svoj glas. Če govorimo o zdravstvenih vprašanjih, toliko krat razmišljamo o Evropi raznolikosti. Podatki kažejo, da imamo 16 odstotkov evropskih bolnišnic, kjer je premalo zdravil. In tu potrebujemo osnovna zdravila za osnovne terapije. In kaj bi lahko storili, zato da bi popravili to dramatično situacijo? Med drugim imamo tu oblikovanje Evropskega tehnološkega ocenjevalnega centra, kot smo prej že slišali, na evropski ravni potem ne bi podvajali tega, kar počnemo sedaj z energetskimi veri. Nedavno smo videli tudi zelo pozitivne eh, rezultate pilotnega projekta. To šlo prav v tej smeri. Direktor agencije Razi je rekel, da bi na tak način lahko izboljšali dostop do pomembnih inovativnih zdravil celotni Evropi. To je še ena potrditev izmed tolikih in tu vidimo, da je napočil čas za to, da bi imeli to tehnološko ceno evropski ravni, če ja, ali boste imeli zakonodajni predlog, ki bo šel v tej smeri. Hvala. Gospa Sarbo. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, luna trecută Comisia... Hvala, gospod predsednik, gospod komisar. Prejšnji mesec je komisija predstavila poročilo o maščobah in tu naj bi imeli pravne mitve glede teh izdelkov. Ampak zaenkrat še ni zakonodajnega predloga. Tu je zelo dolg postopek, vem. Ampak komisar, ali lahko poveste, kdaj lahko pričakujemo predlog komisije? Hvala lepa. Hvala. Gospod Dorman je na vrsti. Tak. I eh, mars øh, eh, eh, sidste år gav kommissæren... Hvala marca lani je komisar omenil nove informacije o tobačni direktivi, to je predstavil odboru Envi, rekel je, da je izvajanje direktive ena izmed prioritet komisije, da bodo delali na tem, da bodo države poštevale in spolnile vse roke in sedaj bo rok potekel čez en mesec in zdi se, da bo komisar imel kar nekaj težav pri doseganju tega cilja. 8. aprila letos je komisija jasno priznala, da imamo tu le pet držav izmed 28, ki so šle skozi vse formalni postopek, ki bo trajal še dve leti. Tu imamo celotno tobačno industrijo, ampak izvoz tobaka je za Dansko zelo pomemben. To ustvarja veliko delovnih mest. Na Danski ima podjetje McBarn. To zaposluje 140 ljudi. Zanima me, kaj se dogaja z enajstim členom. Tu imamo dva možna scenarija. Imamo dvojno pripravo strojev, imamo dvojno delo. To bi lahko pomenilo kar nekaj dodatnih logističnih stroškov. Potem imamo tri inštitucije, ki so se zavezale k temu, da bi lahko hitro izvajali evropsko zakonodajo. Ampak sprašujem se, kako bo komisija izpolnila svoje obveznosti. Zdi se, da ni uspelo izpolniti nalog. Zanima me, kaj se bo zgodilo na tem področju. Hvala, gospod Ek. Danke, herr Präsident. Hvala, gospod predsednik, gospod komisar. Hvala lepa, da ste z nami tu, da imamo dialog. Gospod komisar, izrazil bi nekaj pomislekov glede novih predlogov komisije. Najprej imamo tu poročilo, ki bo ratificirano v okviru tega procesa, Potem imamo uh, tudi predlog o bioloških gnojilih. Proizvodnja gnojil je proces, ki je povezan z okoljem. Tu imamo veliko gnojil, zlasti fosfatov, ki lahko seboj veliko kovin, zlasti nikl. In tu je treba omejiti vrednote, tudi za živo srebro treba se je izogniti kontaminaciji prehrambene verige. Tako po treh letih, kako živim s srebrom po eni strani, imamo tu postopek sprejemanja odločitve, zato da bi skušali znižati vpliv te snovi na okolje, po drugi strani pa pravimo, da bi se lahko fosfatna gnojila uporabljala v Evropski uniji. 90 odstotkov se uvaža in tu je veliko, veliko vsebnosti živega srebra. Ali lahko obrazložite, zakaj imamo dvojne standarde v predlogu komisije? Gospod Petrle. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Gospod komisar, eh, v razpravi o glifosatih so nekateri trdili, da glifosat nima alternative alternativ ni bilo ko smo živeli v nedemokratičnih režimih prepričan sem da alternative so moje vprašanje je kaj bo podozela komisija v podporo razvoju bolj zdrave alternative da ne bomo več talci vprašljive kemične substance in pri tem ne gre samo za kmete Drugič, glede hrane pozdravljam vaše napore, a izgleda, da bomo imeli transmaščobe še dolgo časa na jedilniku. Ste lahko bolj konkretni, kdaj bo komisija zaključila postopke in predstavila normativni predlog? Tretje. Eh, komisija je pred kratkim predstavila osnutek evropskega stebra socialnih pravic, v katerem pomembno vlogo zavzema tudi kvalitetna zdravstvena oskrba. Zanima me, kakšna bo vaša vloga v procesu priprave predloge in ali vidite v socialnem stebru priložnost za močnejši inštrument za upravljanje zdravstvenega dela evropskega semestra. Pretekli teden smo s kolegi gostili konferenco poslancev v boju proti raku na temo kožnega raka, kjer smo izpostavili potrebo po večjem angažiranju Evropske zveze na področju obvladovanja poklicnega raka. Moje vprašanje je, kako daleč je priprava predloga direktive dva tisoč štiri skozi sedemintrideset ki bo dopolnil seznam karcinogenih substanc. E, še moj zadnji komentar oziroma vprašanje. E, Rastoč problem protimikrobne odpornosti odpira vprašanje alternativ in mislim, da bi tukaj z večjo pozornosti do komplementarnih e, in alternativnih metod lahko veliko pripomogli k rešitvi tako, ko gre za zdravje ljudi kot za za eh, zdravje eh, eh, živine. Torej zanima me, če lahko pričakujemo tukaj posebno pozornost komisije. Hvala. Thank you very much. Ms. Kadenbach. Hvala, gospod Kadenbach. Ja, ein herzliches Dankeschön, uh, der Herr Peterle und ich haben uns... Hvala lepa, gospod Peterle. Moje vprašanje so isto kot vaša. O istem bi vas povprašala. V zadnjih letih smo govorili o preprečevanju, vlagali naj bi v zdravje, preučili naj bi člene povezane s tem. Potem imamo tudi ta načrt, da bi upoštevali zdravje evropskih politik. Ampak, če si pogledamo evropske politike zaenkrat, se zdi, da ni takšnega zdravstvenega pristopa, do teh politik. Tu ni nobenega podarka na preventivi. Zato mislim, da je zelo pomembno, da nadaljujemo s tem pristopom. Tu imamo zdravstveno vprašanje, vlaganje v zdravje. Vse to je treba odraziti v politikah, to je treba odraziti v evropskem semestru. Kajti mi govorimo o zakonodaji, sprašujemo in prosimo za boljšo zakonodajo, istočasno pa vidimo, da se stvari izvaja zelo dolga časa. Če si pogledamo direktivo o izdelkih, vidimo, kako je s tem. Torej, potrebujemo dolge procese ocenjevanja in občutek imam, da naj bi s tem predlogom, kjer bi preprečevali kronične bolezni, a kljub najboljšim namenom z vaše strani, kljub podpore vašega direktorata, no kljub vsemu temu, se mi zdi, da tu ne vidimo zdravja visoko na dnevnem redu držav članic. Hvala, gospa Rešigar Prit. Hvala lepa. Predsednik, naj omenim nekaj, še sr še nismo slišali, glede dobrobiti živali. Gospod komisar, omenjali ste dobrobit živali. Tu sedim pred vami, gospod komisar industrija prašičireje. V odboru Agri smo se pogovarjali, pogovarjali o krizi v industriji prašičireje, pa tudi v mlečni industriji. Za kmete je zelo težko, da so tu dobro delujoče, če tu primerjamo dobrobit živali in dobrobit kmetov. Industrija prašičereje je to predvsej vprašljivo, tudi v mlečni industriji. Naši kmetje morajo dobro delovati. Če si pogledamo TTIP, dogovore z Brazilijo, kako bomo ohranili vse te zahteve, kaj bodo storile družine kmetov, ker se borijo proti multinacionalkam. To so ljudje, ki imajo na tisoče in na tisoče živali. Zelo težko se boriti proti temu, kako bomo rešili ta vprašanja. Gospa Kavezon. Hvala, gospod predsednik. Glede dostopa do zdravil imam vprašanje. Omenili ste neformalno zasedanje 18. aprila ministrov za zdravje, in dokument, ki so ga tam obravnavali, je zelo dobra izhodišna točka. Tam so govorili o tem, kako pomembna je farmacijska industrija v Evropi, omenili pa so tudi to, da je treba najti novo ravnoteže v tem sektorju. Ta situacija, trenutna situacija je bila opisana kot eh, neuzdržna in eh, obstaja veliko neuspehov trga. To so besede, ki so bile vključene v to poročilo, kjer je med drugim govora tudi o tem, da je treba določiti ceno v skladu s stroški in dodano vrednostjo. Prav tako pa moramo upoštevati zlorabo patentov strani um, originalne industrije, ki včasih zaplačuje za uporabo generikov. Skratka, ta dokument je dober, ampak mislim, da je treba, da države članice zauzamejo neko stališče, prav tako pa bi bilo dobro, če se spremejo neke evropske rešitve. Sami ste omenili, eh, sami ste omenili da je izmenjava informacij dober ukrep, ampak eh, menimo, da je treba storiti veliko več. Komisija se mora tudi vključiti v to razpravo. Ni dovolj, da komisija pove, da, je, da so države članice pristojne za vprašanje določene cen vloga komisija je namreč ključna, tako da bi vas prosila za večjo angažiranost na tem področju. Hvala. Luči. Gospod Pavluči. Grazie, signor Presidente. Hvala, gospod predsednik. Parlament je z veliko večino prosil za odpoved četrtega člena uredbe 1924-2006, kjer imamo hranila v odboru za okolje in odboru za pravne zadeve smo rekli, da tu imamo pravila, ki niso dobra za zdravje. Da je tu treba upoštevati to, da imamo uravnotežena hranila. Potrebno je, da imamo jasne informacije. Recimo tu govorimo o sistemu semaforja. Potrebujemo takšne visoko kakovostne izdelke. Če so znake jasne za potrošnike – potem tu ne smemo imeti zavajojočega oglaševanja. In tu vidimo, da se dogaja prav nasprotno pri označevanju, kaj boste storili glede tega, kar je parlament rekel in kdaj boste poskrbeli za to. Hvala. Ja, gospod Melior, najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala tudi vam, gospod komisar, da ste prišli danes sem in odgovarjate na naša vprašanja. Vračam se na glifosat. Dejali ste, da moramo zdaj skozi pogajanje z državami članicami priti do rešitve. Ampak vedno znova govorimo o dovoljenju za uporabo za deset let. To prosim še enkrat za jasen ja ali pa ne, glede naslednjega. Nemčija, država članica, z katere jaz prihajam, vedno znova omenja tri zadeve, pri katerih moramo biti zelo previdni, torej, kjer gre za uporabo Eh, glifosata. Se pravi, tik pred žetvijo, potem uporaba glifosata strani ne eh, pooblaščenega in neusposobljenega osebja, kar se v Nemčiji dogaja precej pogosto. In pa tretjič, uporaba dodatnih snovi, tamimaini so naprimer skupina teh snovi, ki jih v Nemčiji v kontekstu glifosata pogosto omenjamo, ampak na evropski ravni to izključujemo. To se sicer dogaja, zato me zanima, kako je s tem. Hvala. Hvala, gospod Borcen. Zahvaljujem, gospodine predsednik. Hvala, gospod predsednik. Gospod komisar, kot sami veste, imamo tu kampilo bakteriozo, to je nekaj, kar je res problemač Evropske unije. Leto 2014 smo videli celo 215 tisoč primerov. Podatki iz leta 2014 so eh, še bolj zaskrbljujoči. Prav zaradi tega me zanima, če bo komisija kaj spremenila glede pravil obravnave piščančega mesa, zato da bi se borili proti kampilobakteriozi. Torej ne povem natančneje, ali bo komisija kot sredstvo kontaminacije odobrila peroksida, torej to kislino. Hvala. Much, hvala, gospod Zofoli. Grazie, hvala, gospod predsednik. Tu bi ustrajničen, vrnil bi se na označevanje glede predelanih izdelkov, glede mesa, mlika, glede na to, kar se dogaja v Franciji in glede na dve resoluciji, ki sta podprli to, da bi imeli obvezno označevanje, želim pa udariti, da smo prosili komisijo naj deluje, zato da bi imeli večjo preglednost celotni verigi, zato da ne bo drobljenje na enotnem trgu. Hvala. Tak for det. O, øh, tak, her, komisija, for... Gospod Šalimuz, ja, najlepša hvala za besedo. Povedali ste, da želite spremeniti zakonodajo, zato da bi sprejeli neke zgorne vrednosti za transmaščobe v hrani. Ampak na to zgleda, da bomo morali še nekaj čakati. Tam bi zdaj pa k glavni zadevi glifosati. Vemo, da je to razprava, ki je povezana tudi s tem, kako EFSA upravlja analizo tveganja. Uh, opazili smo, da je EFSA dala na mizo neke indikacije v zvezi s tem, da bi morali uporabo omejiti, ampak je možno EFSA-in mandat razširiti. Tako da bi bilo možno to vprašanje preučiti bolj podrobno. EFSA potrebuje tudi več sredstev za to, da bi delovala primerno na tem področju. Najlepša hvala, da pa gre beseda komisarju za odgovore ogromno časa, pa tudi nimamo. Tako da bi vas prosil, da se skrajšate to, ta čas, ki je potreben za odgovore. Ja, hvala, vsa vprašanja so bila zelo zanimiva. Odlično bi bilo, če bi lahko svojo ekipo prosil, da odgovori na ta vprašanja pisno in jih potem preposlal vam. Pač nimam dovolj časa, da bi odgovoril posamično na vsa vprašanja. Glede glifosata, glede vseh vprašanj, ki so povezane z glifosatom, takole. Komisija razpravlja o teh eh, zadevah skupaj z državami članicami. ta razprava je v polnem razmahu in menim, da je resolucija Evropskega parlamenta zelo uravnotežena, zelo dobra in to resolucijo bomo spoštovali, ampak vsi akteri se moramo stesti skupaj, 28 terice, različne službe, posvetovati se moramo tudi ravni kolegija in odločiti se moramo kako naprej, opoštevajoč vsa vprašanja, ki ste jih umili tu in tudi zunaj te hiše. Seveda. Kdo bi sploh lahko nasprotoval temu, da imamo strožjo zakonodajo, ki bo upoštevala zdravje ljudi in pa varovanje okolja? Tu ne gre za industrijo gre predvsem za to, da poskušamo sprejeti zares primerno zakonodajo. EFSA pa ima zelo težavno nalogo. Dvakrat mora, je morala oceniti to področje. Ne gre za nek konflikt med Svetovno zdravstveno organizacijo in EFSA. Obstaja razlika med IAKOM in EFSA. Predstavil sem monografije in sicer, da je rdeče meso verjetno rakotvorno. In nikogar to ne vem, kako skrbi. Ampak rdeče meso je enako rakotvorno kot glifosati. EFSA pa se senjuje tveganja. In strinjam se z vami, da potrebujemo več vero. Ampak več vero potrebujemo tudi mi. Zato, ker tudi je parlament akter v razprava glede proračuna, ki ga moramo odobriti za EFSO. Odlično bi bilo, če bi imeli vsa sredstva za to, da bi opravljali svoje delo. To je povezano tudi z vprašanjem pristojbine za industrijo. In tu komisija ni edina, ki odloča. Potrebujemo neodvisen organ za, neodvisen organ za izvajanje ocene. EFSA pa ima možnost, da ukrepa posem transparentno, ampak v okviru zakonodaje, ki jo je sprejela tudi ta hiša, ta parlament. če države članice ne podprejo podaljšanje avtorizacije, imajo države članice pravico, da prepovejo glifosat. Nekateri ste vprašali, kaj se dogaja v Italiji, Nemčiji, na Češkem, ampak eh, države članice imajo možnost, da ocenijo situacijo in da prepovejo uporabo glifosatov. Glede obdobja pred žetvijo, pa mora država članice organizirati usposabljanje, in še več usposabljanj, informacijske kampanje in tako naprej. To je v rokah vseh deležnikov držav članic, tudi industrije. Zelo odprti in transparentni moramo biti tu. In poskušati izboljšati svoje zakonodaje na tem področju, tudi standarde. Sam ne vidim nekakršnih protislovij v zvezi s tem. Za telovin smo prav tako predlagali prepoved in pripravljeni smo biti previdni. Dobro bi bilo, če bi ne mudoma začeli spremljati tudi druge snovi, upravljati biomonitoring in tako naprej, če ne bomo izgubili svojo verodostojnost. Sam sem posem pripravljen se udeležiti teh razprav in sprijel bom vse ukrepe, ki so v moje pristojnosti in tudi države članice morajo postopati podobno. Uporaba proizvodov je nekaj, o čemer se odloča države članice. Gre za konkretne proizvode. Se upravičujem, ampak iti moramo v isto smer. Ne smemo pa nek koga opisovati kot eh, sovražnika, kot prijatelja industrije in tako naprej. Ne, situacija ni tako črno-bela. Jaz sem tu zato, ker sem eden izmed vas. Nismo tu v neki vojni. Glede kompilobakterja. Je situacija velik izziv, tudi številke kažejo, da moramo biti pazljivi glede pravil, glede higiene, glede standardov, glede dobrobiti živali in tako naprej. V celotni vrigi številke nam reč kažejo, da imamo vsako leto 200 primerov več. Prav tako nas zanima, kako izboljšati sisteme kontrol. Nov, novo zakonodajo glede uradnega nadzora bi potrebovali, nove inštrumente potrebujemo, ampak kot vemo, kot veste, so razprave v zvezi s temi temami na svetu zelo težke. Moramo pa imeti dovolj učinkovite inštrumente, da kontroliramo te procese. Če ne, je, se, je težko, zelo, se je zelo težko boriti proti tom vrstnim kontaminacijam. Res je, da bi lahko poštevali tudi kontaminacijo mesa. To gotovo velja, ampak v teh razpravah moramo, oziroma te razprave moramo vključiti tudi strokovnjake glede tobaka. Pa bomo pravočasno sprejeli vse izvedbene ukrepe. In če bodo države članice šle v nasprotno smer, bomo začeli oziroma sprožili postopek ugotavljanja kršitev. In to sporočilo mora biti izjemno jasno danes lahko povem, da ne bomo sprejemali nekakršnih kompromisov glede izvajanja direktive o tobaku. Kot vemo, imajo nekatere države težave, zato ker morajo sprejeti končno odločitve tudi v parlamentih. Šel sem na Češko, v Romunijo in tako naprej. In tudi se člani parlamenta na portugalskem, sem razpravljal o tem in pogovarjali smo se o učinkovitosti ukrepov, ki so namenjeni za prenos direktive o tobaku. Sam bom storil vse v tej smeri. Vem, osebno vem, kako škodljiv je tobak. glede veterinarskih zdravil. Pa ja, na države članice pritiskamo, zato da bi izpostavili, kakšna je situacija v zvezi s. dosjejem o veterinarskih zdravilih na svetu. Še enkrat bomo imeli priložnost, da se o tem pogovorimo z ministri. Vsi skupaj moramo sprejeti odločitev, kar se da hitro. Ta vprašanja sem izpostavil tudi na konferencah. Države članice smo pozvali naj sledi Evropskemu parlamentu tule. Glede inovativnih zdravil in glede možnosti za izboljšamo dostop do zdravljenja. To je zelo pomembno področje moje aktivnosti za EMO. Sodelujemo na tem področju. Pilotni projekt je izjemno dober, pravkar smo ga začeli izvajati pravzaprav. bomo videli, do kakšnih rezultatov bomo prišli po šest mesecih izvajanja. Glede ocene zdravstvene tehnologije, moram reči tudi, da je vprašanje izjemno pomembno. V svojih načrtih za leto 2017 smo pripravljeni predstaviti zakonodajne predloge. najprej kolegiju in potem še parlamentu in svetu. Začeli smo s programom spodbud, incentivov in poskušamo prve rezultate predstaviti leta 2017. Začeli smo pripravljati oceno učinkov glede tehnologiji v zdravstvu. Uh, no, no, that's uh, <laughs> sorry. Uh, I will follow once again uh, about animal welfare and and uh, uh, and. Uh, mm, Uh, uh, Gre te dobrobiti živali? In glede situacije kmetov. Sektor mleka je v resnih težavah. Z Rusijo se pogovarjamo tudi o ruski prepovedi. Ampak odkrito mora povedano, da moramo, da moramo standarde glede dobrobiti živali izvajati postopoma. Potrebujemo platforme za to, da se razpravlja o teh temah. Upoštevati moramo pa tudi, kakšna je kompleksnost situacije na terenu. Kot veste, imajo različne države različne okoliščine, na katere imajo že izjemno napredne ukrepe, spet druge pa zaostajajo. Platforma za dobrobit živali bo zelo dobro orodje, kjer se bodo izmenjevali najboljše prakse. Pravno gledano pa smo pripravljeni zaključiti in sprejeti vse obveznosti do leta 2017. zavedajoč se seveda tega, kakšne so težave na trgu. Glede živega srebra, pa to sicer ni moja pristojnost, zato je pristojen komisar Vela. Bom pa to situacijo spremljal, zaenkrat pa odgovoriti ne morem, zato ker podrobnosti te situacije ne poznam pa še ta težava povezana z gnojili. Eh, Zato sta bolj pristojna komisarja Bjankovska in Vela. Bom pa vse kako vaše vprašanja posredoval pristojnim komisarjem. Glede napredne terapije in glede zakonodaje na področju terapije. Komisija je sprejela poročilo v zvezi z izvajanjem zakonodaje za tkiva in celice in za kri. Inovacije so prominentno omenjene v tem poročilu. Omenjeno je tudi vprašanje, če imamo dovolj jasen pristop za to, da razvijamo inovativne terapije na področju celic in tkiv opazili pa smo tudi, da imajo države članice različne pristope glede kompenzacij eh, donatorjev. S tem pa je povezano tudi vprašanje zaščite donatorjev. Zelo preuranjeno je, da bi se odgovarjali na to vprašanje. Ne vemo še, če je revizija direktive primeren način, kako naprej. Tako da bo komisija sprožila oceno pravnega okvira za tkiva in celice. To se bo začelo kasneje letos. Glede označevanja alkoholnih proizvodov ne bom ponavljal svojih komentarjev. To poročilo trenutno se še pripravlja. glede na to, da čas teče, lahko rečem, da sem pripravljen podrobno odgovoriti na vaše vprašanja. Lahko se tudi osebno srečimo in predepetiramo o teh vprašanjih eh, bolj podrobno. Thank you very much for your availability and then uh, now we can uh... Hvala za vašo prisotnost. To točko lahko zdaj zaključimo po zelo dolgi razpravi in gremo lahko že takoj na naslednjo točko. Odgovornost odškodnine in eh, finančno jamstvo za naftne in plinske dejavnosti na morju. Gospod Androlajkis je poročevalec. Beseda gre takoj vam za to predstavitev.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 To je bila največja in najdražja nesreča, povezana z naftnimi ploščadi v zgodovini. In zato smo takrat predlagali tudi novo zakonodajo. Komisija je omenila novo direktivo. Situacija je seveda zelo obsežna in stvari je težko um, nekako nadzorovati. Ne gre toliko za to, da ne eh, moramo izvajati ukrepo, ampak da gre za zelo širok okvir, ki zahteva izjemno pozornost. Gre predvsem za uporabo previdnostnega načela in pa za številne pristojnosti ter odgovornosti, ki jih moramo dodeliti posameznim instancam. Ljudje morajo za nesreče odgovarjati in zato je treba tudi ustrezno izvajati direktivo sploh, ko pride do kakšnih okoljskih katastrof. Ne smemo pozabiti, da gre za katastrofe, ki skoraj praviloma um, zadevajo več kot samo eno državo članico. In zato ne moremo govoriti samo o odgovornosti države članice. Ja, država članica je odgovorna, sploh tisto, v kateri se je nesreča zgodila, ampak potem so tu še druge države članice, katerih se odražajo posledice same nesreče. In posledično je treba tudi na ravni Evropske unije stvari ustrezno preoblikovati, tako da bo vsak dobil ustrezno nalogo, ustrezno ulogo. Te katastrofe imajo ponovadi najbolj dramatičen učinek na turizem in pa na ribištvo. Zato bi bilo smiselno tudi slediti norveškim zgledom na tem področju. Gre predvsem za zagotavljanje gospodarske gotovosti, lahko gre naprimer za ribištvo in ko gre tudi za um, morebitne ustrezne pristojne organe v posameznih državah članicah. Vsekakor moramo imeti možnost na najbolj fleksibilen način uporabiti najboljšo možnost. Način, naprimer, kako določiti ustrezne količine, bi morali prilagoditi evropski zakonodaji. Želimo si, da bi v evropskem eh, torej, da bi tudi v Evropski uniji v sektorju pridobivanja nafte in pa zemljskega plina um, to počeli skladno z evropsko zakonodajo. Vedno obstajajo tudi negativne posledice za okolje, to treba poštevati. Hvala. E Hvala. V imenu ELS je gospod Petričilo prosil naj podam njegovo izjavo v italijanščini. Della responsabilità del risarcimento e delle garanzie finanziarie per le operazioni in mare nel settore vprašanje odškodnine, odgovornosti za. Oziroma, to temo smo obravnavali večkrat v zadnjih letih na različnih stopnjah. 65 odstotkov plina, ki ga proizvodimo v EU, prihaja iz eh, naftnih ploščadi. Imamo pač operacije v Atlantiku in v sredozemlji. To je zelo pomembno, tudi v smislu zagotavljanja dobrih verov energentov za naš kontinent. V zvezi s temi predlogi lahko rečem, da pozdravljamo predlog kolega, predlagal je, da naj se spreme standardi okvir za države članice, zato da bi naslovili vprašanje kakršnekoli možne kakršnekoli odškodnine oziroma škode, do katere zna priti, kot so povedali. Kot je povedal poročevalec, bi na ta način standardizirali odgovor na to vrstne zadeve v državah članicah. To je pomembno tudi v smislu zagotavljanja zanesljive oskrbe z energijo za Evropsko unijo, prav tako pa ne smemo pozabiti na varstvo zdravja ljudi in okolja. Potrebujemo pa neka finančna jamstva, zato da bi zagotovili, da lahko podjetja poslujejo normalno, prav tako moramo imeti sistem civilne odgovornosti, potrebujemo nek sistem za prenos tvegan, ampak trenutni sistem ni dovolj, sistem ni zadosten, oprostaja kar nekaj brzeli, ki jih moramo odpraviti, preučiti pa moramo delovanje celotnega sektorja. Načrta iz direktive vse države članice zaenkrat še ne izvajo v polni meri, zaradi česar ocena trenutne situacije ni pozitivna dogovor bo možen in ta jamstva bodo možna samo, če ukrepamo tako. Prav tako moramo zagotoviti konkurenčnost industrije, ki je dejavna na tem področju. Hvala, gospod Farija. Ehm, eh, Hvala, gospod eh, predsednik poročevalcu Androlakisu bi se želel zahvaliti za odlično upravljeno delo na tem mnenju. Po tej resni nesreči pri naftnih ploščadi smo se odločili sprejeti skupni pravni okvir za izvajanje dejavnosti na področju nafte in plina. Sprejeta pa je bila tudi direktiva v zvezi s okoljskimi posledicami in strinjam se s poročevalcem v okviru izvajanja teh operacij, je treba izvesti tudi oceno, na, ki jo bo te dejavnosti imele za okolje, pa tako pa potrebujemo učinkovit mehanizem za finančna jamstva in za odgovornost ter za očkodnine, zato da bi pomagali žrtvam tovrstnih katastrof. Komisija bi morala razširiti te pristojnosti na področju civilne in okoljske odgovornosti, mora nekako kodificirati določena dejanja, ki bodo, kateri storitev bo nosila seboj tudi eh, kazenska odgovornost. Več izkušenj moramo imeti v zvezi s tem, kakšni so odvročilni učinki izvajanja te direktive za to vrstne nesreče, penalizacija določenih dejanj je namenjena predvsem temu, da te, vr, te nesreče preprečimo. Če oziroma stabilnost trenutnega pravnega okvira je ključna, mora pa biti ta direktiva transparentna in eh, predmet eh, izvajanja v državah članicah. Kljub vsemu pa opažamo, da obstaja nekaj dvoumnosti, ki obstaja v določenih sektorjih, zlasti tistih, ki, ki so lahko prizadeti zaradi to vrstnih nesreč, naprimer turizem in ribištvo odgovornosti pri tovrstnih eh, dejavnostih, zlasti za nafto in plin, morajo biti ja, jasno opredeljene. Potrebujemo pa tudi jam, finančna jamstva za primer nesreče in velikih katastrof. Tu moramo najprej jasno definirati odgovornosti in to na nivoju držav članic komisija mora preučiti, če je morda treba ukrepati v zvezi s tem v prihodnosti. Posem pripravljeni smo sodelovati s poročevalcem, kot a, eh, tudi vsi ostali kolegi, ki želijo delati s poročevalcem. Grazie Presidente, Grazie, ringrazio il relatore per la, la, la proposta di... Gospod Fronten, najlepša hvala poročevalcu za to mnenje pripravljamo par amandmajev. Zaenkrat pa bi se želel osredotočiti na direktivo iz leta 2013, kjer imamo določbe, ki jih je treba izvajati v resnih primerjih. Ampak kako bomo se sploh opredelili nek resni incident? To vključuje tudi um, poškodbo ljudi in pa škodo, ki se povzroči na tem področju. Ima pa, imajo pa to vrste nesreče lahko tudi ogromno vpliv na okolje, kar vpliva tudi ljudi. Nek incident je lahko res ne samo zaradi velikosti, ampak tudi zaradi učinka, ki ga zna imeti na nek habitat. Včasih so habitati izjemno občutljivi. PRS je pripravil študije na parlamentu v zvezi s tem, tudi skupni raziskovalni center je preučil da se vprašanje majhnih incidentov v industriji in ogromno jih je bilo od leta 2000 do danes, tam okoli 9000 incidentov so zabeležili, ki so bili sicer manjši, ampak imeli so učinek na okolje, tudi kumulativni učinek na okolje lahko imajo leta 2015, se je razlilo 6000 ton nafte. Ampak to, direktiva, tega, tega direktiva iz leta 2013 ne pokriva, zato ker to ni, bil, ni bilo eno veliko izlitje, ampak več malih incidentov. Spomnim se tudi, kakšna je direktiva iz leta 2004, ki omenja učinek na ekosisteme in habitate javni organi morajo ugotoviti, kdo je odgovoren, zagotoviti morajo, da so tisti, ki so odgovorni za incidente, tudi tisti, ki odpravijo to okoljsko škodo, ki je bila povzročena. Dejavnosti na morju morajo biti predmet eh, nadzora in eh, za njo potrebujemo posebno zakonodajo. Moramo tudi omejiti vpliv teh incidentov na ljudi in na okolje. poročevalec pravi, da obžaluje negativne učinke na okolje. Želeli pa bi pozvati tudi komisijo, da ukrepa glede tovrstnih incidentov. V direktivi, komisija je predlagala tudi direktivo o kriminalizaciji tovrstnih dejanj proti okolju. gre za dejanja, ki se, storite, ki se storijo tako namerno, kot zaradi malomarnosti. Potrebujemo tudi sistem civilne odgovornosti. Predlagam, da bi se norveški model uporabljal za kompenzacijo. Veselimo se torej sodelovanja z poročevalcem in predlagali bomo določene medmaje za to, da bi izboljšali mnenje. Najlepša hvala. Gospod Koeni za komisijo. Thank you. My, my name is Jörg Köhli uh, from the European Commission. V poročilu, ki je sprejela komisija, smo ocenili zakonodajo, da bi preužili, kakšen sistem že imamo za odgovornost odškodnine in ja, finančna jamstva za plinske operacije na morju in preučili smo tudi možnost uh, uporabe kazanskega prava. nismo videli nikakršnih dokazov, da je trenutni sistem civilne odgovornosti nezadosten za regulacijo tovrstnih dejavnosti na morju. Glede kompenzacije, to je veliko vprašanje, vsi so ga omenili. Za kakršnekoli nadaljne zakonodajne inicijative je treba najti pravo ravnoteže med to potrebo, da žrtve prejmejo primerno kompenzacijo in da preprečimo izplačilo uh, nelegitimni, nelegitimne kompenzacije države članice. Imajo različna mnenja glede primernega pravnega okvira, tudi pravna, transit, pravna tradicija je tista, ki eh, narekuje državam članicam, kaj so izredna in kaj so navadna tveganja, katerim so izpostavljeni akterji v gospodarstvu. Preučimo še enkrat uh, 43. člen direktive o dejavnostih na morju države članice so dolžne vzpostaviti postopke za primerno preučevanje vseh zahtevkov za izplačilo odškodnin. Komisija trenutno preučuje samo to, ali je država članica primerno izvajala določbo te direktive. Za številne teme že imamo dober pravni okvir, naprimer pri čezmejnih eh, incidentih. Za to vrste nasreče se je najprej treba odločiti, katera jurisdikcija bo pristojna za odločanje oziroma prisoja um, kompenzacije. Brusel 1, uredba Brusel 1 določa, kdo je pristojen, žrtve imajo možnost tožiti štožene pač stranke. Isto velja za izbiro prava in izvajanje uh, um, tujih odločb. Tu velja Rim 2, žrtev nesreče se lahko odloči, ali gre za um, pravo države, kjer je prišlo do škode oziroma kjer je prišlo do nesreče. Skratka, lahko izbere bolj ugoden uh, režim za svoj zahtevek. Pa še nekaj glede licenciranja. Tu imamo direktivo za varnost dejavnosti na morju, ki že obstaja, že vključuje tudi določbe v zvezi z licenciranjem. Kot države članice izdajo licenco, pristolni organ države članice upošteva tudi kapaciteto operaterja ali je pač zmožen izvajati te dejavnosti. Ne more pristojni organ ne preuči samo tehnične zmogljivosti, kapacitete prosilca, ampak preveri tudi finančne kapacitete prosilca bodočega brejemnika licence. Država članica bo tudi ocenila in to je tudi vključeno v direktivo o varnosti dejavnosti na morju, če ima prosilec na voljo dovolj finančnih sredstev za kompenzacijo države članice z znat, znatnimi dejavnostmi na morju in tudi tam, kjer je ogromno turizma in a, ribolova, zlasti moramo skratka preučiti situacijo v teh državah članicah in same morajo preučiti, ali v njihovem kontekstu uporaba določ glede gospodarske izgube nekaj, kar je zaželeno ali ne. Strinjam se lahko s tem, da je norveški zgled zelo dober. Še en komentar glede direktive o kazenski obravnavi dejanj, ki škodujejo okolju. Evropska unija mora najprej dobiti nekaj izkušenj glede direktive o varnosti dejavnosti na morju. Preden začnemo razmišljati o nekih novih inicijativah. In ko to določa direktiva, bomo morali kot komisija najkasneje leta 2019 oceniti izvajanje te direktive. Pri tem moramo upoštevati delo pristojnih organov, poročilo pa bomo po potrebi vključili tudi predloge za spremembo direktive in po potrebi tudi dodatne inicijative. Jasno je, da so teme, ki jih bomo vključili v to poročilo, vključevali tudi odgovornost odškodnine in finančno javnost za naftne in plinske dejavnosti na morju namen, naš namen pa je odpraviti kakršne koli pomagljivosti. Komisija pa bo tudi delila z državam članicami svoje izkušnje glede odgovornosti, odškodnine in finančnih jamstev in glede kazensko-pravne odgovornosti to pa je postopek, ki tako in tako teče, trikrat na leto se dobimo, da ta vprašanja obravnavamo. Hvala. Hvala komisiji, tako zdaj pa spet vračam besedo poročevalcu za končne pripombe. Najlepša hvala. Nekaj bi še povedal z stališčem komisije člen 34 ustrezne direktive držav članic ne zavezuje k upoštevanju eh, relevantne odgovornosti in k sprejemanju ustreznih ukrepov. Toliko o tem. Rok je odprt še do maja in glede na tokratno razpravo vidim, da imam veliko podporo tudi torej strani poročevalcev v Senci in ostalih, ki lahko vložijo še uh, Eh, do 3. maja bodo rečene svoje predloge sprememb. Hvala. Hvala. Še enkrat časovnica. Torej, rok za vložitev predlogov sprememb je 3. maja ob 12. nič nič. Glasovanje v odboru bo potekalo julija. To pa je to. Tako, zdaj pa gremo na peto točko na našem dnevnem redu in sicer gre za izvajanje zdravstvene zakonodaje. Gre za izmenjavo mnenj s predstavniki komisije o direktivi o tobačnih izdelkih. Kot veste, postopek izvajanja predvideva, da ne predamo komisiji možnost, da odgovori na eno od 16 vprašanj, ki smo jih zastavili. Potem pa dobijo besedo poslanke in poslanci, ki so komisiji zastavili vprašanja, sledi pa razprava. Predlagam, da kar začnemo s prvim vprašanjem. Predvsej vprašanjih imamo, ki so razdeljene po skupinah. Gre za prenos in pa izvajanje komisiji bom kar takoj dal besedo za odgovor na prvo vprašanje. Gospod Andrej Ris je predstavnik komisije, ki je danes prisoten. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala za besedo. Gospe in gospodje, eh, veliko čast mi je, da sem lahko danes tukaj v Evropskem parlamentu in z vami razpravljam o direktivi o tobačnih izdelkih. Ta je bila sprejeta v Evropskem parlamentu 24. februarja 2014. in je pomenila korak naprej na področju domačne zakonodaje in pa zaščite oziroma varstva zdravja ljudi. Gre tudi za ustrezno in pa pravočasno izvajanje te zakonodaje v državah članicah in za ustrezen prenos v nacionalne zakonodaje. Devet aktov je bilo sprejetih do leta 2016. En delegiran in pa pet izvedbenih aktov od tega. V ostalih pa je glasoval odbor za tobačne izdelke, končno odločitev pa se pričakuje maja letos. Predlagani so bili daljši roki za prenos um, direktive v nacionalne zakonodaje. Komisija se s tem deloma strinja, ampak še vedno obstajajo s tem določene težave, uh, povezane z določene težave, naprimer tri sodbe, ki še potekajo na Evropskem sodišču sodbe pa se pričakujejo 4. Eh, maja, torej naslednji teden. Prvi primer, prenos direktive v nemško zakonodajo. Glede na naše informacije je osem držav članic formalno že delno ali pa v celoti preneslo direktivo v nacionalne zakonodaje. Belgija, Estonija, Nemčija, Italija, Latvija, Malta, Portugalska in Slovaška so to. Ostale države članice zaenkrat direktivo še prenašajo v zakonodajo in so v različnih fazah prenosa. V večini primerov pa je direktiva oziroma ta sežen že bil vse v obravnavi, eh, vse v razprava o tem je potekala v nacionalnih parlamentih. Vsebinsko stvari danes ne želim komentirati, kajti format oziroma končni datum prenosa je 20. maj letos. Če želimo zagotoviti ustrezno in pa pravočasno ter celovito eh, zakonodajo, prenos, eh, prenašanje te direktive v nacionalne zakonodaje, moramo seveda organizirati tudi ustrezne sestanke v okviru eh, odbora za nadzor nad tobačnimi izdelki, kjer sodelujejo strokovnjaki iz držav članic in organizirati tudi številna glasovanja, prek katerih pride do skladitve sporazumov z državami članicami. Na tem področju v Nemčiji nismo opazili nobenih težav, ampak najverjetneje bo to vprašanje zopet aktualno po končanju prenosa v nemško zakonodajo. Hvala. Hvala, gospod Parnjo. Ne vem, ali ste želeli kaj dopolniti, kaj vprašati. Izvolite. Euh, euh, euh, Glede vloge tobačne industrije imamo vprašanje glede zavlačevanja izvajanja te zakonodaje. Sam predsedujem skupini, ki preučuje to vprašanje in ugotavljamo, da je ta industrija odigrala zelo škodljivo vlogo glede izvajanja te direktive, tudi potem, ko je bila ta zakonodaja sprejeta leta 2013. Linda McLeven, naša poračevalka, je danes uh, prisotna tule. Sam sem šel tudi v vse pristolnice, Bruselj, Madrid, Bari, Pariz, Lizbona, Rim in tako naprej. In eh, sestali smo se s številnimi nevladnimi organizacijami. O tem, kako tobačna industrija poskuša preprečiti izvajati, eh, pri, pri, želi preprečiti izvajanje te zakonodaje. Uh, tobačna industrija s svojimi lobisti je bila skoraj da so zakonodajalec pri sprijemanju te zakonodaje. Tudi tri tožbe, ki so bile uležene na Evropskem sodišču proti tej zakonodaji, so primer tega. Filip Mori se je pritožil, dobro, ampak to smo pričakovali. Japan Tobacco se je pridružila tej sodbi, tudi Imperial Tobacco pod vprašanje so postavili celotno direktivo in sicer z izgovorom, da ne spoštuje načela subsidijarnosti. Ta tožba na Evropskem sodišču je pomenila, da smo morali preložiti izvajanje te direktive v številnih državah članica. Tisti, ki niso želeli izvajati zakonodaje, so lahko tožbo na sodišču uporabili kot izgovor, da ne ukrepajo. Zdaj so, sodbo sodišče čakamo 4. maja. 23. decembra 2015 eh, eh, je generalna pravobranilka podala svoje argumente, povedala je, da je bila ta zakonodaja sprejeta na zakonit način in da ne krši nobeno izmed eh, ključnih načel Evropske unije, prosto gibanje in tako naprej. Mislim, da moramo v okviru naših razprav povedati, da smo posem pripravljeni izvajati to direktivo in da bi kot Evropski parlament povedali tudi preko komisije, da imamo določene težave Bojim pa se, da bomo imeli do 20. maja ogromno težav in da ta prenos direktive se ni zgodil v številnih državah članicah. Hvala. Sledi dodatno vprašanje, ki ga bo zastavila gospod Grostet. Prezident. Um... Hvala glede elektronske cigarete imamo vprašanje, tam pričakujemo poročilo komisije, tudi zakonodajne predloge. Uh, are... Samo trenutek, malo se ostavite. Po posameznih vprašanjih gremo in zdaj imamo specifično vprašanje povezano z elektronskimi cigaretami. Se upravičujem, pardon. Jaz se upravičujem. Želeli bi se navezati na to, kar je povedal kolega Prnjo, glede direktive o tobaku. Olaf je povedal, da je naklonjen sistemu Codentify, ki ga zagovarjajo tudi proizvajalci tobaka, kar pomeni, da lahko samo potrdim besede kolega Prnjoja, ogromno nekih sporazumov se je sklenilo tudi s, s industrijo tobaka, tudi pri boju proti ponarejenim proizvodom. Parlament je sprejel svoje stališče, zvezdni komisija pa mora izvajati to, kar je izglasoval parlament. Mis. Hvala. Gospod Dorman, izvolite. Hvala. To je povezano z lobiji oziroma z eh, držanjem obljub. Kot je dejala komisija, je to zelo pomembno vprašanje, kaj ti številne države članice se ne držijo tega, kar je komisija povedala tekom postopka izvajanja te zakonodaje. In zdaj smo prepuščeni na milost in nemilost komisarju. Kaj bo komisar storil? Zakaj ni tu nobene jasnosti? Glede na primer elektronskih eh, opozoril in tako naprej. To zdaj prepuščamo državam članicam, ampak zanima me, kako komisija sploh obvlada to situacijo. Meni se zdi skupaj izjemno zmedeno. Eh, Mislim, da se ne držimo tega, kar je bilo potrjeno tudi v tem parlamentu, ne na zadnje. In zato se sprašujem, ali sploh ima kak smisel prelagati te dodatne stroške, ki so zaradi tega nastali na podjetja. Enako bi lahko rekli za alkohol, za Monsanto, za ne vem, katero koli drugo Eh, lobistično organizacijo. Mislim, da je treba jasno potegniti črto med zahtevami lobijev in pa zahtevami politike. Ja, hvala. Glede čezmejne prodaje in glede tolmačenja besedil, me zanima, če lahko to obravnavali zdaj ali treba čakati. Probably, probably je neverjetne gre za vprašanje povezano s trgovinskimi ukrepi. To je tretji sklop odgovorov. O tem bomo govorili pozneje. Besedo bom kar takoj dal komisiji, da odgovori na to dodatno vprašanje. Izvolite. Najlepša hvala. Kot sem že razložil, smo v stalnem stiku z državami članicami zakonodaja je zdaj v fazi izvajanja oziroma prenosa v država članicah. S tem pa je tudi povezanih kar precej izzivov, kajti nekatere države so se želi, odločile, da bodo šle še dlje, kot to predvideva zakonodaja. Naprimer, um, bela embalaža oziroma prazna embalaža, brez kakršnih koli oznak. In Obene moramo seveda upoštevati, da je bil tudi namen te direktive, da eh, sprožimo razpravo o mm, umestitvi tobačnih izdelkov eh, v najširši možni okvir. Vsekakor pa smo pripričani, da obstaja predvsej politične volje za to, da se ta zakonodaj začne tudi prenašati in izvajati v državah članicah. Je pa še en, zaenkrat še prehitro, da bi lahko rekli, katera država bo kdaj storila kaj in kdaj bo morda komisija prejela kakršne koli predloge iz držav. Želimo si, da bi se to zgodilo prej kot pa slej kajti spremljati in pa nadzorovati moramo vse s tem povezane postopke. Po potrebi pa tudi pritisniti na države. Ampak zdi se nam, da se v vsaki državi članici vsaj nekaj že dogaja, nekaj se premika. Stvari um, so že kar precej časa na mizah in mislim, da moramo tukaj stvari nekako pospešiti. Smo pa dobili tudi precej vprašanj od drugih upletenih strani. In, um, tu vas lahko pomirim, vsekakor bomo poskrbeli za največjo možno stopno transparentnosti. Pripravili smo tudi koledar vseh postopkov oziroma vseh sestankov in ga dali na voljo vsem, ki jih to zanima, tako da lahko sodelujejo pri našem delu. Najlepša hvala. Ali želite še vi kaj povedati v zvezi z drugim vprašanjem? glede spremljanja eh, izvajanja te zakonodaje v državah članicah. Morda bi lahko omenil tudi nekatere druge instrumente, kot samo tiste, ki sem jih navedel v uvodu. Skupina strokovnjakov iz držav članice tu, pa potem še številne podskupine, ki se ukvarjajo s tehničnimi podrobnostmi direktive. Poleg tega pa gre za ogromno nekih posvetovanj, mnen, ekspertiz, naprimer. Tu bi omenil pripravo nove zbirke eh, grafičnih in besedilnih opozoril. 8000 ljudi je sodelovalo pri tem delu. Torej, to so bili potrošniki, ki so sodelovali v. Eh, naših študijah. Komisija je to skušala spremljati, naprimer z izvajanjem anket, z neposrednim nadzorom in drugimi ukrepi. Ampak, kot veste, je to političen proces in od vsake države članice je odvisno, kako hitro bodo stvari potekale. Smo pa po drugi strani analizirali tudi tehnične ukrepe, ki presegajo zahteve iz direktive, naprimer, kako je z trgovinskimi ovirami in podobno. Naprimer, ko gre za eh, priglasitev komisiji, ko mora biti ukrepov, ki jih država članica spreme in so povedani s trženjem cigaret eh, v državi članici. To je povezano tudi z uporabo prazne embalaže ali nepotiskane embalaže. Je pa komisija organizirala tudi precej dvostranskih sestankov z državami članicami, na katerih skušamo stvari, kar se da eh, razjasniti. Tukaj gre za sestanke, eh, ki so organizirane tudi v državah članicah in so res neposredni. Hvala. Hvala. Gospa Kadenbach, želite še kaj dodati ob tej točki ali k tej točki? Najlepša hvala. Ali komisija ima na voljo dovolj virov in pa tudi osebja za izvajanje te naloge, torej spremljanje, izvajanje zakonodaje in pa tudi priprave nove zakonodaje? In hkrati pač um, se lahko ustrezno ali se lahko ustrezno odzove na vse izzive, ki nastajajo zaradi prenosa direktive v nacionalne zakonodaje. Uh, Gospa Kalenbach, hvala za vprašanje. Ja, vprašanje kadrov je vedno problematično, ko gre za službe komisije. Način, oziroma namen te zakonodaje je bil, da se zagotovi kontinuiteta dela ekipe, ki je pristojna za to področje. Zato sem danes tukaj s kolegi, ki sodelujejo pri tem in ki vsi skupaj poslušajo uh, uh, eh, vaše vprašanje in pa moje odgovore. Vsakakor si želimo zagotoviti ustrezno in uspešno prenašanje ter izvajanje te zakonodaje v državah članicah. Pri tem sodelujemo s vsemi eh, zadevnimi službami komisije, sveta in pa parlamenta. Tudi, ko gre naprimer za obravnava te direktive na Evropskem sodišču, ker tudi to delo je precej eh, naporno iz vidika kadrov in pa drugih verov. Dela na tem področju je ogromno. E, Naprimer, še danes dopoledne sem moral podpisovati stvari, ki jih bomo obravnavali v okviru prihodnega sistema. Stvari so res um, izjemno natrpane, zato potrebujemo čim več predanih kolegov, ki imajo tudi ustrezno znanje in pa izkušnje. Tako da še enkrat najlepša hvala vsem kolegom, ki so res najboljši, eh, ki si jih lahko zamislimo. Hvala. Hvala. Gospod Birgit Lang, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Zastavila sem tudi vprašanje, ampak mislim, da gre za eno drugo zadevo zdaj. Komisija je dejala, da je osem držav članic to že preneslo, vse ostale pa to še prenašajo. Nekatere pa so res zelo počasne pri tem. Seveda gre za težavo, ki najbolj pesti MSP-je. In zato sprašujem, ali je to že veljavna zakonodaja, po kateri se morajo podjetja ravnati ali ne. Naprimer, podjetniki iz mojega volilnega groža so mene vprašali, kaj točno zdaj velja v praksi. Eh, in jaz se enostavno nisem mogla reči ne A, ne B in samo predala to vprašanje komisiji hvala. Komisija, izvolite. Kot sem že omenil, skušamo številne eh, izvedbene akte pripraviti kar se da hitro, tudi sprejeti kar se da hitro. Naprimer, ko je šlo za označevanje tobačnih izdelkov, ko je šlo za naprimer, tehnične standarde in tako naprej, smo stvari res izvedli izjemno hitro. To je že potrjeno. Gre za pripravo novih standardov na področju označevanja in pa uh, embalaže tobačnih izdelkov. In zato smo res stvari izvedli kar se da hitro. To se je zgodilo že oktobra lani. Januarja 2015 pa smo objavili naš koledar, ki vsebuje pregled nad delom komisije. V večini primerov smo um, upoštevali, oziroma smo se držali tudi rokov, ki so bili zastavljeni vnaprej. Gre predvsem za postopke, naprimer zbiranje informacij strani deležnikov, pa posvetovanje z njimi in tako naprej. Komisija oziroma naša ekipa v, komisi, v okviru komisije je proaktivna, to vam lahko zagotovim, kajti želimo si, da bi to delo steklo in bilo upravljeno kar se da hitro in tudi vse druge deležnike želimo o našem delu ažurno obveščati. Zato smo dobili določen čas, ki ga moramo seveda uporabiti. Kot veste, pa se zadnja os od vseh teh začetkov in začenja v prihodnje nekaj dneh, torej v začetku maja. In upam, da bo to delo tudi upravljeno na način, kot smo si ga zamislili. Najlepša hvala. Tako, zdaj pa gremo na naslednja vprašanja. Predlagam, da vprašanje 3 in pa 4 obravnavamo skupaj. Zastavil jo je gospod Pedičini. Bom pa besedo kar takoj dal komisiji, da odgovori na ti dve vprašanje. Ti vprašanje sta povezani s prenosom te zakonodaje v italijansko zakonodajo. Ampak eh, zadevata, se, torej zadevata tudi številne druge eh, države članice, ne samo Italije. Kot sem dejal, moramo tudi tu spoštovati rok, ki je predviden za prenos te zakonodaje in zaenkrat um, smo začeli z analizo prenosa posameznih elementov direktive za italijansko zakonodajo. Kar zadeva sledljivost oziroma določbe o sledenju, ne povem, da imamo na voljo dovolj časa za prenos. Kot sem že omenil prej, smo to podaljšali za tri leta, do maja 2019. 20. maja 2019 smo podaljšali ta rok. To vrstne izvedbene in delegirane akte pa mora seveda sprejeti komisija. Pod temi pogoji, bi bilo tudi smiselno državam članicam dopustiti, da prenos dokončajo do sprejetja sekundarne zakonodaje. Je pa to seveda povedano tudi s posameznimi sistemi v državah članicah in v katerih se lahko to stori z ministerskimi dekreti, ki potem nekako Eh, ustvarijo sekundarno zakonodajo, v drugih državah je pač postopek drugačen, tudi v Italiji, naprimer. Ampak mislim, da se bodo tudi tu roki spoštovali. Potem pa kar zadeva drugo vprašanje, ki ga je zastavil gospod Pedičini, naprimer v zvezi z informacijami javnega značaja. o novih tobačnih proizvodih. Uvozniki to vrstnih proizvodov morajo pristojnim organom v državah članicah eh, to tudi priglasiti. Države pa morajo informacije o tem posredovati komisiji. Gre za sistem, ki smo ga razvili skupaj. Ampak komisija ni prejela informacij skladno z 19. členom direktive o tobačnih izdelkih, kajti kot rečeno, stvari še niso prenešene in čakamo zdaj na 20. maje. Komisija informacij, ki jih bo prejela v zvezi s tem iz držav članic, ne bo objavljala, ampak države članice morajo te informacije dati na voljo javnosti. Naprimer, ko gre za, uh, suru, za snovi, ki so v teh proizvodih in pa uh, ko gre za informacije o predajnih pogojih. To velja za vse tobačne proizvode in države članice morajo, morajo uh, zaščititi um, oziroma zagotoviti ustrezne trgovinske ukrepe tudi za te izdelke. Hvala. Zdaj pa gospod Pedričini, če želite besedo, izvolite. Najlepša hvala. Dodatno vprašanje imam. Komisija, ali ne menite, da bi, naprimer, ko gre za eh, sledljivost, morali bolj razmišljati, razmišljati o pravnih vidikih? Kajti državljane potiskamo v izjemno š, nezavidljiv položaj, če morajo oni sami razmišljati o posledicah in o morebitnih ukrepih. Komisija, no, sistem je in bo razvit v prihodnih nekaj letih. Ampak seveda bomo skušali upoštevati tudi vaše komentarje in se z državami članicami o tem posvetovati ter najti najbolj ustrezen način, kako v prihodnje zakonodajo prenesti tudi v nacionalne zakonodaje. Bomo pa to vprašanje potem obravnavali tudi tekom ocene učinka. No Če ni več koga, ki bi želel pokomentirati vprašanje v prvem sklopu, gremo na drugi sklop. Glede točke 5 smo že dobili odgovor, pa mislim, da tudi glede točke 6. Ampak, če želi komisija morda temu še kaj dodati, potem lahko to stori. Če ne, pa gremo kar na sedmo vprašanje. Komisija. Vprašanje, ki ga je zastavila gospa Kadenbach, je povezano z. Um, porabo, oziroma porabo, konzumom tobačnih izdelkov. Večina kadilcev začne kaditi pred, eh, torej, preden dopolni 18. leto. Kot smo že v tem parlamentu večkrat razpravljali, ti verižni kadilci ponovno začnejo kaditi mm, pred 18. letom. In zelo težko je enkrat nehati kaditi, če ste začeli kaditi tako mladi. Ravno zato je bil eden od glavnih ciljev te direktive, da ljudi odvrnejo od tega, da bi sploh začeli kaditi. Predlagali smo številne ukrepe za to, naprimer eh, velika opozorila, ki vsebuje tako slikovn material, kot tudi besedilo. Študije so dokazale, da to deluje, sploh gre za eh, mlajše eh, potrošnike. S tem lahko zmanjšamo tveganje. V direktivi pa imamo tudi ukrepe, s katerimi lahko embalaž naredimo manj privlačno za mlade. Naprimer, ali pa celo prepovemo določene načine embalaže. Embalaže, ki, imamo, ki se odprejo v obliki ustnic ali kaj podobnega. Tudi to so ukrepi, ki lahko mlade odvrnejo od kajenja. Potem pa so tu še prepovedi domačnih eh, izdelkov z okusi, ki lahko morda zavajajoče delujejo na potencialnega kadilca. Tudi to je v direktivi omenjeno. In um, mislim, da bodo ukrepi, ki so predlagani, us uspešni. V direktivi omenjamo torej proizvode, ki jih mladi najbolj pogosto uporabljajo. To so cigarete, pa tudi tobak za zvijanje. komisija in države članice bodo spremljali tudi trg elektronskih cigaret, kajti kot rečeno je to pojav, ki je, bolj, ki je vedno bolj prisoten. Želimo tudi preprečiti, da določene kategorije tobačnih izdelkov eh, sploh ne bodo privlačne za mlade. Prav tako želimo otežiti dostop do vseh tobačnih izdelkov to želimo storiti, naprimer, z uvedbo starostne omejitve, ki bi veljala za nakup eh, tobačnih izdelkov, pa še številne druge stvari. In kot sem dejal v uvodu, številne države članice te stvari večkrat obravnavajo v okviru zelo kompleksnih razprav, protikadilskih razprav v samih državah članicah. upam, da bo to uspešno. In tudi um, nepotiskana embalaža naj bi bila uh, eden od ukrepov, ki bodo uspešni. Obstaje številne pobude tudi za omejitev uporabe elektronskih cigaret, pa na lokalni, regionalni ali pa nacionalni ravni. To smo vse že videli v razpravi. Uh, Hvala. Gospa Kadenbach, želite kaj dati? Ne. Dobro, če ni več kakšnih vprašanj, gremo na naslednje vprašanje. Na osmo vprašanje, prehodno obdobje in boljša zakonodaja. Tako, še enkrat dajmo besedo komisiji. Hvala. Kot smo dejali že prej, smo skušali prva dva izvedbena akta glede označevanja in pa embalaže sprejeti čim prej. To se je zgodilo septembra in pa oktobra lani, ker smo s tem želeli dati na voljo industriji dovolj časa, da se prilagodi tem novim standardom. Poleg tega pa smo pripravili tudi tehnične doseje, ki smo jih poslali vsem državam članicam. Prav tako lani. Uh, In s tem smo državam skušali omogočiti razširjanje teh informacij na ravni same države. In seveda tudi dati industriji na voljo nekaj več časa, da se prilagodi tem dodatnim novim zahtevam. Nimamo pa nobenih predlogov za dodatna prehodna obdobja eh, za industrijo. Izračunali smo, da je, je rok uporabe tobačnih izdelkov približno med 6 in 9 mesecev. Seveda je to odvisno od proizvoda, ampak to je neke vrste uh, povprečje in ta rok je kar kratek. Večina teh predlogov je bila sprejetih še pred uh, predlogom komisije o boljši zakonodaji. Ampak to ne pomeni, da zaradi tega nismo izvedli temeljite eh, ocene učinka oziroma temeljitega posvetovanja s vsemi zainteresiranimi stranmi. Že pred predlogom za novo zakonodajo strani komisije smo bili zelo temeljiti in storili vse, kar pokriva nov predlog. To se nanaša tudi na oceno učinka in pa na posvetovanja. Mimo grede, v petek bo sledil nov krok posvetovanj z deležniki. Hvala. Hvala. Gospa, kolegica se želite odzvati. Ja, nočem biti tu težka, sedaj, ko sprašujemo o 18 mesecih. Pravzaprav bi rada videla, da bi vse države to posam upoštevale. Ampak nečesa pa nisem slišala. In sicer, kako misli komisija to doseči v tem pravnem okviru, kajti tako malo je tistih držav članic, ki so se doslej odzvale pri prenosu. In tu mogoče komisija pravi, da so bile informacije na voljo od oktobra, ampak to ni bilo prenešeno mednarodne akte. Sedaj pa prosite industrijo, za embalažo, to ni tobačna industrija, naj bo to jasno, ne govorimo o tobačni industriji, govorimo o industriji za embalažo. In to industrijo sedaj prosite naj prevzame učinkovita komercialna tveganja. To ni potrebno po našem mnenju. Če nam je uspelo to doseči, zlasti te delegirane akte nekoliko hitreje, sedaj je nekoliko pozno. In zato mislim, da to prinaša razočaranje. Res je, to traja zelo malo časa. Govorimo namreč o zelo specifičnem, preskriptivnem označevanju in takšna je tudi embalaža. In če želimo biti tako preskriptivni, potem moramo dati industriji dovolj časa za to. Omenjali ste že embalažo, ki jo imamo. Vemo, da so imeli tudi embalažo za šminke in drugo, vse je bilo zelo zanimivo. Prosimo za eno samo vrsto, ampak mislim, da to ne bi smelo trajati toliko časa. Mislim, da je vse zelo enostavno. Gre za enostavno eno embalažo, ampak tu smo. Nisem razumela tega, da ste odgovorili na moje vprašanje. Sprašujem vas naslednje. Ali lahko komisija potrdi, da so vse druge države prenesle besedilo? te tobačne direktive. Do 20. maja naj bi to prenesli, ampak kaj se bo zgodilo? Če se to ne bo zgodilo, ali bodo lahko vsi v državah članicah delali na popolnem besedelu? Torej na tej stopni je tako, da v številnih državah še vedno ne vemo, če se bo to povsem preneslo ali ne. Ali lahko komisija potrdi, da tiste države, ki še niso sporočile, kakšna bo njihova tehnika, da bodo te države povsem prenesle ta zakonodajni akt. You, Hvala lepa. Gospod Zofoli. No, v imenu kolega bi radostava ustrajal na sistemu sledljivosti, da mora biti neodvisen na evropski ravni pri teh tobačnih izdelkih. To je predvideno tudi v aktih izvanja direktive. Omenjate to, da imamo tudi maj 2019 kot rok. In zdi se, da je komisija že opravila prvo študijo marca 2015 o tem, kakšno so dejstva in tam so pročili različne čine, da bi ustvarili ta sistem sledljivosti na evropski ravni. In zanima me, če to drži, ali je res, da imamo danes še eno študijo o tem, Rad bi razumel, kakšne težave ste imeli pri prvi študiji in zakaj je to tako sledljivost je odločilna tudi v boju proti tihotapljenju izdelkov. To vpliva tudi na eh, zdravstvene težave, izgubo davčnih dohodkov v državah in tako naprej. Hvala lepa. Če ni drugih vprašanj, predajam besedo komisiji. Okay, so, so. Ja, dobro. Pa si poglejmo, zakaj gre. Skušal bomo obrazložiti, kako mi vidimo te roke, kako države lahko to pravilno uredijo za datume, ki se izvajajo. No, začel bi s temi specifikacijami, to, kar so dobile države, s temi tehničnimi informacijami, oktober 2015 naj bi vse prijeli. Države članice morajo dodati le nekaj na embalažo. In seveda v direktivi piše, da se proizvodnja ustavi do 20. maja. Torej, tu imamo še eno leto, zato da je izdelek lahko na trgu. Torej, upamo, da bodo številne države zaključile nacionalne postopke izvajanja in da se bodo držale roko pri tem sistemu. Kaj lahko rečemo torej? Mi lahko še naprej obveščamo parlament o tem, kako se vse prenaša zaenkrat. Težko podamo celotno oceno o prenosu zakonodaje, ker pravzaprav ne samo, da to ni dovoljeno, ampak tu moramo preučiti, kakšne so težave pri prenosu, ampak uradno to lahko storimo le po 20. maju. Glede vprašanja o sledljivosti, o sledenju, začeli smo študijo izvedljivosti kot smo slišali, in potem smo morali iti na študijo izvajanja. In tu je bilo kar nekaj tehničnih zahtev pri tem sistemu in tu smo morali opraviti precej zapleteno študijo o tem. Sedaj smo v obdobju, ko iščemo pogodbenika za študijo, ne morem reči nič več, ker ta proces še traja. Upamo, da bo pogodbenik izbran in določen k malu in da bomo lahko povedali kaj več o tem. Ok. Mm, dobro. Sedaj pa gremo lahko naprej na tretji svežen vprašanj. Tu imamo vprašanja, ki so povezana s trgovino. Verjetno lahko prosimo komisijo naj odgovori na deveto in deseto vprašanje. Ti dve vprašanji sta povezani. Takoj predajem besedo komisiji. Uh, Začel bi z vprašanjem gospoda Petrleta glede odnosov med okvirom in konvencije o tobaku Svetovne zdravstvene organizacije, po drugi strani pa imamo ratifikacijo. Tu imamo člen 82. ACTC protokole. Ta zahteva od vseh strani, vključno z Evropsko unijo, ki je članica, da vzpostavi sistem sledenja in sledljivosti, kar nadzorujejo pogodbenice. Člen 8.12. tega protokola spodbuja te obveznosti, ki se dodelijo strankam. Tu piše, da se to ne sme prenesti na tobačno industrijo. Protokol, kot veste, je ratificiralo 16 pogodbenic, med njimi je pet EU držav članic. In sedanja ratifikacija se obravnava tudi v parlamentu. To naj bi bilo zaključno v prihodnjih mesecih. Torej, ti protokoli, te določbe bodo kmalo postale zavezujoče glede na vse evropske ukrepe, ključno z našim delom glede sledljivosti. Komisija sedaj pripravlja te delegirane in izvedbene akte, kot je to predvideno v 15. členu direktive. Tu imamo potrebne tehnične specifikacije za prihodnost sistema sledenja in sledljivosti. Potem bomo morali tu upoštevati tudi potrebne zahteve iz CTC protokola. Torej smo že v dobrih trenutkih, ker lahko uporabimo usmeritev SCTC, ampak kot veste, moramo tu poštevati lasno zakonodajo glede vprašanj o tem, kako teče ta proces, lani je komisija izvedla ciljno usmerjeno posvetovanje, študijo izvodljivosti o tem sistemu, to je bilo objavljeno. In sedaj smo že videli, kakšna bo naslednja faza. In preglednost te faze bo zagotovljena na različne načine z javnim posvetovanjem, z boljšimi pravili glede urebe in upamo, da bomo to začeli poleti. Potem naj bi se tu srečevali z nacionalnimi strokovnjaki, z delavnicami, tu bi imeli torej stike z različnimi interesnimi udeleženci. Hvala lepa. Sedaj pa ne vem, Če želi gospod uh, eh, Pernjon kaj dodati, bi se odzvali. Ja, ja. Na tej stopni je treba nekaj povedati o sledivosti, o tem, da je treba poskrbeti za preglednost in za izvajanje člena 5.3, zlasti v skupini strokovnjakov. Moramo biti bolj natančni. Evropski komisiji bi rad rekel, da mora komisija leta 2017 sprejeti delegirane akte, ki se našajo na sledljivost. To, kar ste rekli da no, vemo, da želi tobačna industrija sprejeti svoj sistem sledljivosti. To ste pravkar omenili, ampak treba je spomniti na to, da imamo svetovno zdravstveno organizacijo, ki je rekla, da je to v nasprotju s členom 8.12 protokola svetovne zdravstvene organizacije. Sedaj naj bi to ratificirali in tam izredno piše, da da tobačni proizvajalci ne morejo nobenem primeru poseči sledljivost teh tobačnih izdelkov. Torej, kako bo Evropska komisija poskrbela za to, da bo proces sprejemanja delegiranih aktov tako pregleden, kot se le da? Ali bomo poštevali člen 5.3 četvrte konvencije s to zdravstvene organizacije? Tu piše, da je treba javno objaviti vse sestanke s tobačno industrijo. Bo komisija to izvajala, zlasti v skupini strokovnjakov, ki je pridružena sprejemanju delegiranih aktov. To sta moje dve vprašanje. Hvala lepa. Če ni drugih vprašanj, prosim komisija. Said, you know, we, we, we, we... Kot sem rekel, spremljamo svežen boljše zakonodaje, delali bomo tako pregledno, kot se le da, Skušali se bomo posvetovati vsem interesnimi deležnici, istočasno pa so naši strokovnjaki posem neodvisni od industrije, imamo stroga pravila, glede na skrižje interesov. Naši strokovnjaki morajo to podpisati in temu slediti. Upamo, da bo ta proces, ki sicer obsega veliko akterjev interesov, bil pregleden. Upam, da lahko dosežemo to ravnovesje pri tem delu. Tako da mislim, da se bomo o tem pogovarjali v prihodnih letih ponovno. Ampak ja, radi bi, da to postane nekaj, kar bo izvedljivo v praksi. Hvala lepa. Sedaj lahko nadaljujemo z naslednjimi vprašanji. Smo pri 11. točki. Tu imamo nezakonito trgovino. Mikro, this... Z mikrofonom, prosim. Hvala, predsednik. Tu gre za razpravo o dogovoru glede nezakonite trgovine PMI. To je bilo obravnavano tudi v tej hiši pred nekaj meseci. Potem je bila sprejeta tudi resolucija. Tu imamo odnose med dogovor in zakonodajnim okvirom. To je bilo tudi obravnavano dokumentu, ki je je bil objavljen v parlamentu 14. februarja. Podpredsednica Georgijeva je to parlamentu predstavila 25. februarja. Izvajanje TPD-ja je v direktoratu Sante zelo pomembno. Tu spoštujemo vse določbe sledljivosti, to traja in teče, kot smo že rekli. Delamo na tem, da bi poskrbeli za to, da če imamo vse cigarete, vse rolone, vse kar vpliva na sledljivost direktive, vse bomo upoštevali do 20. maja 2019. To je vse, kar lahko rečem za enkrat na tej stopni. Hvala. Hvala lepa. Gospod Parnjov, želite še kaj dodati? Ne vem. Ja. Glede na resolucijo, ki smo jo sprejeli tu v Evropskem parlamentu, kot ste sami omenili, in glede na situacijo, Mislim, da moramo v tej eh, dopodanski razpravi reči, da mora komisija iti dlje pri svojih odgovorih. Ali lahko komisija pove, kje ste? Glede to, da imamo dogovor s Philip Morris International, ta bo potekal ne čez eno leto, čez dve leti. Julija 2016 bo potekal. Zelo kmalo smo ob koncu aprila 2016. Potem imamo tu še tri dogovore o sodelovanju z industrijo. Ali to upravičuje to delo, glede na vse odgovore, ki bodo, oziroma dogovore, ki bodo potekli 2019, kajti tu imamo instrumente iz direktive in protokola, zato bi poskrbeli za sledljivost obličnih izdelkov do leta 2017. Thank you. Hvala lepa. Če ni drugih vprašanj, predajam besedo komisiji. Hvala lepa. Prostite, na tej stopni moram pojasniti, da komisija še ni sprejela dokončnega stališča o tem, glede podaljšanja teh PMI dogovorov, ne morem nič pokomentirati, še vedno čakamo na končno odločitev. Komisarju. Nis, ni bila še spet odločitev. Ali veste, če bo ta tema na dnevnem redu kolegija komisarjev? Kaj ti jasno je, da je bilo to že preloženo? No, I, I ne, nimam teh informacij, kdaj bo to obravnavano. Ampak seveda to spremljamo. Okay. Now we can go to the next point. Sedaj pa gremo na naslednjo točko na dnevnem redu. Naslednja skupina vprašanj, to gre za elektronske cigarete. Verjetno je tu nekaj notranjih točk, pa če želite odgovoriti o svežnju in pozneje mogoče lahko poprašamo te kolege, ki so zastavili vprašanja, naj Dodajo še kakšno vprašanje, če bo treba. Uh, Hvala. Kot vsi vemo, je to nov pojav za nas, s katerim se ukvarjamo v tem obdobju sprejemanja zakonodaje in tu je kar nekaj pravnih izzivov, s katerimi se soočamo. Začeli bi s temi pravnimi izzivi. O tem je sprašal gospod Florence sprašujejo o elektronskih cigaretih, ki so lahko tudi farmacevtski izdelki. Sedaj ni načrta, da bi vse državah dobili dovoljenje za trženje za te elektronske cigarete na vseh trgih. Tu vidimo, da kar zadeva to poenoteno izvajanje te zakonodaje glede elektronske cigarete, to ni možno. Tu vidimo nedavno sodbo uh, finskega visokega sodišča, ampak seveda pa to ne vpliva na morebitne posamične postope glede farmacijske ali vse zrasne zakonodaje. Pač to bomo videli lahko posamične primere, vse bo odvisno od predstavitve in delovanja izdelkov. Sprejemamo dejstvo, da bodo vse države prenesle to, kar imamo v 20. členu TPD-ja, nacionalno zakonodajo kar pomeni, da bomo imeli cel niz kakovostnih in varnostnih pravil za vse države. To bo v vseh državah. Potem moramo meniti še nekaj. Naše informacije kažejo, da so bile nekatere elektronske cigarete potrjene kot zdravstveni izdelki v eni državi, Združeno kraljestvo. Britanska zdravstvena agencija je novembra 2015 potrdila. Spremljali bomo, kako se bo to razvijalo na strani potrošnikov, na strani farmacijske industrije pri teh elektronskih cigaretah. Potem imamo pomembno vprašanje gospe Grostet, glede poročanja o tveganjih elektronskih cigaret. Komisija je pripravila poročilo, to je priprav na ravni služb, kot sem rekel. Sedaj moramo iti na naslednjo fazo, na sprejetje in upamo, da bo to sprejeto v prihodnjih dneh. Ko bo to pripravljeno, bomo to poslali Evropski parlament in na svet. V poročilu se osredotočamo na tveganja povezana s temi cigaretami. To smo zbrali iz različnih informacijskih virov, tu imamo tudi poročilo zunanjega pogodbenika, imamo informacije z držav članic, poštevali smo mnenja strokovnjaka v komisiji. Mogoče bi omenil nekaj točk, ki so pomembne pri tem poročilu, pri da vidimo celotno poročilo. Kakšno so tveganje? Najprej gre tu za zastropitev zaradi uživanja takšnega nikotina, zlasti, če govorimo o zelo majhnih otrokih, potem imamo tudi reakcije na koži zaradi stika eh, s to tekočino, imamo tudi druge motnje na koži. Potem tretje tveganje, to je tveganje, ki je povezano z mešanico teh tekočin, In četrto tveganje je tveganje, ki je povezano z rabo nepreverjenih kombinacij tekočine in drugih naprav. Tu imamo tudi osebno rabo, ki omogoča uporabniku, da si sami doma naredijo svojo napravo in to potem napolnijo s tekočino. Potem še eno pomembno vprašanje o zdravstvenih učinkih, o ceni. Gospod Parnju je to omenjal. Kako ocenjujemo zdravstvene posledice? Preučujemo zdravstvene učinke cigaret, ampak to niso uradne obveznosti, da bi to zajeli v poročilu in objavi glede tvegan pri elektronskih cigaretih. Torej, celovito poročilo glede tega izvajanja direktiva bo objavljeno leta 2021. Komisija tu priznava, da imamo kar nekaj novih izdelkov in pri teh ne poznamo dolgoročnih zrastnih posledic. Zato komisija natančno spremlja znanstvena dognanja in mednarodno delo na tem področju elektronskih cigaret. Natančno spremljamo tudi vse informacije, ki jih prejemamo po 22 tipidijev mednarodnem obveščanju. Poleg tega je komisija prosila tudi zato, da bi zunanji pogodbeniki upoštevali znanstveno literaturo, vse preglede, vse, kar je povezano z zdravstvenim tveganjem teh cigaret. In to bo objavljeno do poletja. Potem imamo nove projekte obzore 2020, ki so naše nazvanje TPD-ja. To se imenuje Jurest Plus. Tudi v okviru tega projekta bomo preučili elektronske cigarete in zdravstvene učinke. In na koncu imamo še vprašanja o zdravstvenih učinkih. Mislim, da gre tu za 15. vprašanje. Gospoda Jetten Makija. Jetten Maki, kaj ne? Yes. Komisari se zavedajo pomislekov pri teh izdelkih, ampak prvič, ko naj bi začeli izvajati varnost na kakovostno prej v elektronskih cigaretah pri ponitvah, vse, kar velja za uvoznike, za proizvajalce, vse, kar velja za tekočino, označevanje, embalažo, zato da bi bolje obveščali potrošnike. Poleg tega imamo tu še 20. člen, tu prepovedujemo čezmejno oglaševanje in promocijo teh izdelkov. In tu imamo tudi obveznosti za nadzor države. Glede kakršnega koli dokaza, da se to uporablja kot nek izgovor za tradicionalno kajenje ali za odvisnost od nikotina, zlasti pri mladih. Pravila bodo veljala 20. maja letos. Komisija bo še naprej spremljala razvoj dogodkov pri teh izdelkih. Zaskrbljeni smo zaradi tega, ker mladi eksperimentirajo z elektronskimi cigaretami z veseljem lahko poročamo o tem, da bodo države uvedle starostno metel za te izdelke. Kar nekaj držav članic raziskuje te pojave, želijo dobiti več informacij od prebivalstva o tem. Ampak tu vidimo tudi za zelo zaskrbljujoč trend, recimo iz ZDA. Od leta 2011 do 2015, torej štirih letih, je šla raba iz 1,5 odstotka na 16 odstotkov med srednješolci. Torej več kot desetkrat večjih je, ki sedaj uživajo elektronske cigarete. Iz 0,6 odstotkov smo šli na 5,3 odstotke rabe med tistimi, ki so še v višjih razredih osnovne šole. To so ameriški podatki sicer, ampak. Tudi v Evropi bi radi imeli našo študijo o tem. Komisija pripravlja poročilo o zdravstvenih tveganjih, kot ste že rekli, to bo objavljeno in to boste kmalo prejeli. Glede izpostavitve pasivnim hlapom, tu spremljamo nadzor državah članicah, potem imamo zakonodajo o krajih brez kajenja, To je nacionalni pristojnosti pri teh izdelkih. Zavedamo se dejstva, da imamo nekatere države, lokalne vlade, ki načrtujejo to, da bi uvedle takšne ukrepe. Mi eh, redno o tem obveščamo države članice preko naše skupine strokovnjakov. So kakšno vprašanje? Čili. Ja. Ja, prisrčna hvala za to, kar ste pravkar rekli vidim, da Evropska komisija res zelo natančno preučuje vse te posledice rabe elektronskih cigaret. Kaj vse bi lahko bilo povezano s tem, preučujete in res se zahvaljujem komisiji, kaj ti tu naj bi imeli poročilo, to naj bi prenesli parlamentu in svetu do 20. maja, ampak to naj bi bilo objavljeno po leti leta 2016. To pravim ob tej razpravi. Kolegi, pred nami so velike zdravstvene politične težave, zlasti odnosu do mladih. Kot ste pravkar rekli, tu vidimo predsejšen porast rabe med mladimi, ko gre za rabo teh izdelkov in ker se zdi, da to ni nek izdelek, ki bi nadomestil cigarete, če želimo prenehati kaditi, potem moramo reči, da želi tobačna industrija tudi prevzeti prodajo teh cigaret. Zlasti v prodaji teh tekočin, ki so vključene v te elektronske cigarete. In tu imamo tudi odvisnost zlasti odvisnost mladih od nikotina. Tudi ta odvisnost je zelo velika, tu se spomnite lahko, kako je bilo v prejšnjem mandatu. Nekateri so želeli, da bi bile elektronske cigarete kot nek zdravstveni izdelek. Mislim, da boste objavili poročilo in to nam mora omogočiti razmislek o tem. Tako kot jo tudi v Združenem kraljestvu potrebujemo tudi strožjo zakonodajo glede prodaje elektronskih cigaret kajti v Združenem kraljestvu naj bi to bil nek zdravstveni izdelek. Hvala lepa, gospa Grostet. Ja, podobno kot kolega. Ko smo delali na tobačni direktivi, smo vedeli, da so to novi izdelki. Vedeli smo, da ne moremo iti zelo daleč pri sprejemanju zakonodaje. In tu vidimo popolno pomankanje harmonizacije če v poročilu piše, da so tveganja velika, zlesti na področju zdravja, potem moramo vsi sprejeti to, da moramo oblikovati stališče elektronskih cigaretah, da moramo imeti drugačno zakonodajo. Potrebujemo zakonodajo, ki bo poenotena med vsemi državami članicami. To bo vendarle obveznost za vse nas. Kaj ti poznamo težave, ki so povezane z odvisnosti od nikotina zaradi rabe elektronskih cigaret. Torej, potrebujemo poročilo tako hitro, kot se bo dalo, ampak po objavi tega poročila moramo res zasedati in se odločiti, da bi videli, kaj bomo storili z elektronskimi cigareti. Thank you very much. I don't know. Najlepša hvala. Ne vem, če eh, želi besedo še kdo. Imamo kdo še kakšno dodatno vprašanje? Ne? Ok, potem pa damo besedo nazaj komisiji. Ok, so... Uh... I think we, we are now in the, uh, the report on, on, on the risk of refillable e-cigarettes. So it will be in May. Poročilo o varnosti e-cigaret lahko pričakujete do meseca maja, potem pa bomo do poletja pripravili pregled eh, znanstvene literature in tega, kar trenutno vemo o tem novem proizvodu. Tudi mi bi želeli videti, da pride do dolgoročnega spremljanja elektronskih cigaret v naslednjih petih letih. Kot je povedala gospa Grostet, imamo zdaj možnost tudi da revidiramo zakonodajo po tem obdobju. Ta direktiva, ko se izvaja, nam da izjemno dobro priložnost, da zbiramo podatke. Tako da bomo veliko bolj opremljeni za to razpravo v naslednjih letih. Hvala, gospod Grostet, ima še eno vprašanje. Ja, hvala to petletno obdobje se mi zdi zelo dolgo. Ko gre za vprašanja povezana z zdravjem, nimamo pravice tako dolgo čakati. Naš odbor lahko tudi vrši nek pritisk za to, da bi ta vprašanja obravnavali že prej. Takoj, ko dobimo to poročilo, moramo začeti obravnavati to vprašanje takoj, ne pa da čakamo na nova poročila in na izvajanje poročil in tako naprej. Gre za zdravstveno vprašanje in ne smemo čakati. Ne vem, če želi komisija pokomentirati to vprašanje. Ne. Ok. Potem pa lahko nadaljujemo z zadnjim vprašanjem. Sestavine. Komisija. a question about the, you know, from Mr. Florence. Uh, Gre za vprašanje gospoda Florenca, kako mi razumemo sedmi odstavek sedmega člena glede filtrov za metano tobačnih proizvodov. Te razprave odražajo trenutne razprave na DG Sanko, to ni mnenje komisije, direktivo lahko v končni fazi tolmači samo sodišče, ne pa komisija. Ampak način, kako diči sem te tolmači to direktivo, je sledeči. Prehodno obdobje, ki ga določa četrti odstavek sedmega člena, TPD se ne uporablja za prepoved eh, sestavin, kot so te filtre ali pa kapsule, ki vsebujejo arome. To pomeni, da menimo, da bi morali te kapsule železa prepovedati do leta 2016. To je skladno tudi z derogacijo, kjer je razloženo in to izhaja iz tega besedila, da proizvodi, ki imajo značilne arome, morajo biti postopno ukinjeni, zato da imajo uporabniki dovolj časa, da začnejo uporabljati druge proizvode. Jasno je, da je daljše obdobje za postopno ukinitev proizvodov, glede pregov, ki jih je določil zakonodajalec, je bil 3 odstotke, odstotke in to je bilo namenjeno predvsem temu, da imajo uporabniki dovolj časa, da začnejo uporabljati drug proizvod ali prenehajo uporabljati proizvode. Hkrati pa je bil ta cilj, da damo uporabniku dovolj časa, da začne uporabljati druge proizvode, ne sme opravičevati nekih inovativnih načinov, kako te arome pridejo v telo. Naprimer, kapsule, ki vsebujejo železo in tako naprej. Vodna, vodna izjava številka 8 vsebuje tudi možnost za revizijo te direktive, na znamen katere je, da zmanjšamo kajenje med mladimi. Veliko, veliko študij kaže, da proizvodi s kapsulami da so zelo privlačni, privlačni so mladi. Tudi podatki iz področja trga jasno kažejo, da je potrošnikom ta proizvod s kapsulami izjemno všeč. To je tudi vse, kar smo lahko ugotovili do zdaj. Thank you very much. I don't know if uh, Mr. Florence wants to read. Gospod Florence, eh, želite besedo ali drugi člani? Ne? Dobro. Potem pa lahko sklenemo ta del našega zasedanja. Najlepša hvala komisija za odgovore članom oziroma poslancem, pa se zahvaljujem za razprave. Se vidimo v treh za drugi del današnjega zasedanja. Hvala.